So, liebe torej, drage kolegice in kolegi, znova odpiram zasedanje. Nadaljevali bomo z našim dnevnim redom s točko 9, kjer bomo imeli izmenjavo mnen z izvršnim direktorjem Evropske agencije za kemikalije, z gospodom Hertom Dancetom. Izvolite, dobrodošli v odboru za okolje, tu in tam oziroma občasno se želimo informirati o delu agencij in o situaciji ta, eh, v agencijah. Spomnim se naše delegacije v Helsinkih. Vem, da smo bili zelo navdušeni na tem, kar smo videli. Videli smo tudi veliko angažiranost sodelavcev v tem uh, na tem velikem področju kemikali, torej da jih sploh registrirate in potem tudi ocenjujete. Leta 2010 in 2011, to sta zelo pomembni leti za vašo agencijo, zato je lepo, da ste uspeli priti k nam v odbor, da nam boste povedali, kako delo teče in kje se nahajajo problemi. Seveda vam bom kmalo dal. Uh, besedo za uvodno predstavitev, na to pa bo sledila razprava. Izvolite. Hvala. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, veliko veselje mi je biti danes tukaj z vami, da vam povem, kaj je novega v naši agenciji za kemikalije v Helsinki. Da bi čim bolje izkoristili naš čas, bom omenil pet pomembnih tem, namesto da bi zelo podrobno poročal o vseh dejavnostih agencije eh, v okviru regulative REACH in druge regulative, ki zadeva klasifikacijo, označevanje in pakiranje. Tako bomo imeli še dovolj časa potem tudi za vaše vprašanja. Kot prvo bi povedal, kako daleč smo z REACH. Gre za zelo dober, zelo zanimiv čas, ko ščitimo ljudi in okolje pred morebitno nevarnimi vplivi kemikali. Čez tri tedne bodo tiste najbolj nevarne snovi in tiste, ki so proizvajene v največjih eh, obsegih registrirane, vse te registrirane pri nas v Helsinkih. Ponosen sem, da manj kot dve leti in pol, odkar velja rič in pri čemer še vedno usposabljamo Eh, sodelavce, da v naši agenciji to delo opravljamo dobro in zelo strokovno. Razlog za to je zelo skrbno načrtovanje, priprave, podporni sistemi in trdo delo mojih kolegov. Veliko čast mi je, da smem voditi tako talentirane ljudi. Vsi želijo in tudi jaz zagotoviti, da bomo izpolnili obveznosti do industrije in do državljanov agencija procesira vsak teden na kom, tisoče kompleksnih dosjejev za registracijo. Včeraj, naprimer, je za EKA dobila za leto 2010 več kot 14015 dosjejev za registracijo. Največ jih je prišlo v zadnjih šest tednih. Podelili smo 2400 um, dovoljen, ki pokrivajo različne snovi. Manj relevantno za ta rok, ampak pomembno za nas so indikatorji za inovativni potencial naše, eh, naše kemijske industrije, kajti prejeli smo registracijo za, oziroma prošnje za registracijo 834 novih non-phase in snovi. Uh, Več kot 94 odstotkov registracij za leto 2010 za kemikalije v velikih volumnih prihaja iz velikih podjetij, 4 odstotka iz srednje velikih podjetij, 1,4 odstotka pa od majhnih uh, od podjetij, nič cela 2 odstotka pa od mikropodjetij. Poleg tega smo do včerajšnjega dne dobili več kot 550 tisoč obvestil za klasifikacijo in označevanje kemikalij. Rok za ta obvestila poteče 3. januarja 2011 in pričakujemo, da bomo do tle prijeli več milijonov ulog na agencijo. Torej sta procesa REACH in CLP lepo na poti in tudi agencija zelo pridno dela. Druge regije sveta zelo pozorno spremljajo našo kemi, kemično politiko in uh, vidimo velik interes drugih regulativnih odbo, uh, organov iz ZDA, Kanade in Avstralije, s katerimi smo v rednih in dobrih stikih in tudi z njimi podpisujemo memorandume o soglasju. Poleg tega oziroma del tega uspeha pa je naš pristop do odprtnosti in preglednosti našega dela. Seveda naš mandat zahteva, da v veliki meri ščitimo zaupne podatke podjetij, vendar pa smo uspeli najti neko ravnovesje med zaupnostjo in preglednostjo. Zainteresirane strani danes igrajo prav tako zelo pomembno vlogo, sodelujejo na zasedenih našega odbora, nam pripravljajo vodilne oziroma smerovalne dokumente za podjetja, z nami sodelujejo pri skupnih komunikacijskih kampanjah in tudi z nami razpravljajo ob odprtih dneh in dogodkih. Eden od, ena od novejših inovacij, ki je enkratna na EU ravni, je naša odločitev, da bomo dovolili, da zainteresirane strani sodelujejo pri razgovorih odbora držav članic, ko govorimo o predlogih za testiranje na živalih. S tem prehajam na drugo točko, naš pristop, da nekaj zmoremo. Imamo zelo jasno misijo, da bomo odigrali svojo vlogo pri izvajanju regulative REACH in CLP, tako da bomo usmerjali procese kot centralna agencija in izvajali specifične naloge. Naši letni in večletni delovni programi, ki jih lahko preberete na spletni strani in ki sem jih tudi posredoval, Er, vam po, lahko pojasnijo naše delo. Rič je zelo stroga zakonodaja, najstrožja na področju kemikalij, kot veste na svetu. In podjetja si zelo prizadevajo, da bi jo spolnjevala, vendar pa to ni te, lahko v težkih gospodarskih okoliščinah. In pomagamo jih tam, kadar se pojavijo nepričakovane težave. Aktivno poslušamo industrijo in druge zainteresirane strane strani in se odzivamo na težave, ki jih, eh, s katerimi se soočajo. Naprimer, smo v rednem dialogu z industrijo in Evropsko eh, komisijo v kontaktni skupini direktorjev, da bi bolje razumeli izzive, s katerimi se sooča industrija. Ta skupina je razvila rešitve za 28 vprašanj in težav, ki so jih omenili v industriji. Na naši spletni strani lahko vidite več informacij in tudi praktična navodila za podjetja, ki se znajdejo v petih izjemnih okoliščinah, kadar jim lahko koristi nekaj prožnosti, če, le če se le registrirajo do roka. Delo znotraj delovne skupine je bil dober zgled za sodelovanje med organi in industrijo pri iskanju rešitev za spremljanje pravnega okvira. Letos prvič izvajamo tudi raziskavo zainteresiranih strani in več kot tisoč uh, odgovorov na to raziskavo smo prejeli. Uh, Zato smo tudi povečali našo pomoč in svetovalno funkcijo industriji in zagotovili tudi več interaktivnih spletnih seminarjev, torej eh, dogodkov, ki se prenašajo po spletu, hkrati pa jim tudi eh, omogočamo poenostavljeno vodenje. Prav tako smo povečali število dokumentov, ki jih pre prevajamo. Vse te dodatne dejavnosti služijo boljšim storitvam za naše zainteresirane strani in tudi večajo možnost, da bi izvedli izvedli REACH in CLP pravočasno in ustrezno. S tem, ko sodelujemo z našimi zainteresiranimi stranmi, skušamo vse čas izboljševati storitve, ki jih nudimo. Vendar pa vend, moramo vedeti, da se naša agencija še vedno um, spoprijema z nekaterimi trajnimi izzivi. To je moja tretja točka. Štiri od teh izzivov se nanašajo na registracijski proces, odzivanje na posebne, na posebne potrebe majhnih in srednjih velikih podjetij, potem težave uh, Eh, ki jih imajo nekateri uporabniki kemikali, težko vprašanje delitve informacij med podjetji in ne nazadnje tudi dramatično povečanje naše jedrne znanstvene dejavnosti pri ocenjevanju registracijskih podatkov in pri pospeševanju načela, da se testiranje na živalih izvaja le v zadnjem primeru. Uh, Zavedamo se težav, ki, se jih, uh, ki so jim spostavljene predvsem majhna podjetja, ko skušajo izpolnjevati zahteve iz rič in CLP. Rok leta 2010 zadeva predvsem večja podjetja, kljub samo pa že tudi manjša podjetja delajo na riču. Z njimi pred očmi skušamo proizvesti naše dokumente v 22 jezikih in prav tako smo objavili tudi različne dokumente in opomnike, s katerimi poskušamo določene posebne teme uh, razložiti bolj strnjeno in bolj uporabniku prijazno. Torej, prevajanje teh dokumentov za majhna in srednja velika podjetja bo še vedno naša prednostna naloga, hkrati pa seveda skušamo zagotoviti čim boljšo vrednost za porabljena denarja. Uporabniki v proizvodni industriji uporabljajo tisoče kemikalij za svoje proizvode in potrebujejo gotovost od svojih dobaviteljev kemikalij, da so snovi bile registrirane in da bodo še naprej tudi na trgu. Žal, ta potrditev ni vedno na voljo, kar pomeni, da so ti uporabniki večkrat v temi. Delitev podatkov je zato tudi temeljni kamen riča, da bi se izogibali nepotrebnemu testiranju na živali in da bi prihranili stroške za industrijo, se morajo ti podatki deliti med uh, proizvajalci in uvozniki kemikalij. In to ni preprosto. Nekatera podjetja nočejo dati podatkov na razpolago ali pa za nje preveč računajo. Zato zdaj skušamo tudi posredovati v sporih, tako da bi zagotovili, da zaradi tega registracije ne zamujajo in da se sprejemajo odločitve, uh, ki omogočajo dostop do podatkov o testih na živalih, če so to ti potrebni. Dodaten izziv, ki se nanaša na delitve podatkov, je to, da uh, testiranje na živalih predstavlja le izhod v sili in dejansko trdo delamo, da bi to bilo realnost. Poskuša, zagotavljamo prima, um, pisno pomoč in tudi organiziramo spletne seminarje. Poleg tega se posvetujemo z javnostjo, kadarkoli uh, Eh, vložijo podjetja predlog za testiranje snovi na živalih. 14 vrstnih posvetov smo že organizirali letos, v letu 2010 vse predloge, ki jih je potem ocenila EK, eh, so soglasno sprejele države članice znotraj odbora držav članic EK, kar pozitivno odraža potrebo po predlogih za testiranje, ki so bili doslej podani. Dodaten element našega dela, s katerim se skušamo izogniti nepotrebnim testom na živalim, je razvoj orodi, ki mogoča eh, zapolnitev vrzeli pri primerjanju snovi z drugimi snovi. Uh, Tako smo razvili tudi orodje OECD KSR v sodelovanju torej med OECD in EKA in s tem orodjem lahko eh, vsi po svetu napovedujejo, katera so tveganja, ki jih predstavljajo kemikalije in s tem se prihrani tudi čas, denar in življenja živali. Torej EKA se odziva na vse te izzive, vendar pa vse čas potrebujemo tudi pomoč zainteresiranih strani in tudi Evropske komisije, da dosežemo željeni napredek. Nov dodatni izziv leta 2011 bo, da čim bolje izkoristimo bogatstvo informacij, ki so jih podjetja dala na voljo za snovi do prvega roka za registracijo. Seveda so te informacije tehnične in znanstvene, zato jih širša javnost težko razume, vendar pa želimo jih narediti čim bolj dostopne, tako da bi zainteresirane strani, raziskovalci in tudi zainteresirani državljani te informacije lahko uporabili v svoje namene. Zato bomo tudi gostitelji globalnega portala OECD za informacije o kemikalijih. No, v tem trenutku lahko temu rečemo konec začetne faze. Gledamo tudi, kakšne bodo prednostne naloge v prihodnosti. Naslednja, naslednji rok za registracijo je maj 2013 in v mestnem času se bo fokus spremenil in premaknil na uveljavitev uredbe REACH na identifikacijo večjega števila snovi, ki predstavljajo večje tveganje na znanstveno ocene, registracije in prispevke dela pri regulatornih odzivih na nove znanstvene razvoje, kot, pri, kot so naprimer nanomaterjali in endokrini disruptori. Uveljavitev uredbe RIČ in uredbe CLP je seveda velika odgovornost držav članic in to je veliki ziv. Pomagamo držav članicam s tem, da jim damo dostop do naših informacij. Informiramo jih o regulatornem dialogu s posameznimi podjetji in vodimo in upravljamo tudi forum za sodelovanje o uveljavitvi in izvajanju uredbe. Seznam Kandidat za avtorizacijo, za dovoljenja, trenutno zajema 38 snovi, ki predstavljajo večje tveganje in še 11 jih je v postopku odločanja in to lahko pomeni, da bodo dodani na seznam. Komisarja Tajani in Potočnik sta jasno povedala, da pričakujete, da naj bi se seznam precej povečal in podaljšal v naslednjih dveh letih. In veliko držav članic je reklo, da nameravajo povečati število predlogov, ki prihajajo od njih. To pozdravljamo in bomo odigrali svojo vlogo pri tem, da bomo zagotovili, da dosežemo ta cilj. Vemo, da veliko meni, da bi moral biti seznam še daljši, tudi nekateri poslanci in poslanke tega parlamenta. Kmalu pa bo ta seznam daljši, vendar so posledice tega, da damo um, snovi na ta seznam, resne in zato moramo paziti, kako oblikujemo to zakonodajo. To je temeljit proces, ki vzame veliko časa. Zaenkrat smo šele na začetku tega procesa. Glavni izziv za našo agencijo v prihodnih letih je ocena registracijskih dosjejev, ki jih predložijo industrijski sektori. Drugi element pri ocenjevanju dosjejev je tudi preverjanje skladnosti, pri katerem bo EKA preverila, da so podjetja dejansko predložila dosjeje, ki so visoke kakovosti. Petodstotni minimalni cilj za ta preverjanja nameravamo doseči pred naslednjim registracijskim rokom. Pripravljamo se tudi na začetek ocenjevanja snovi, kar naj bi začeli od leta 2012 naprej. Za nas je zanimivo tudi naše poročanje o delovanju uredbe REČ. REČ je nekaj prelomnega in seveda nekaj elementov zakonodajnega procesa in drugih procesov deluje bolje kot drugi. Zdaj pripravljamo našo revizijo in bomo poročali Evropski komisiji do sredine leta 2011. To poročilo lahko pripelje do sprememb v zakonodaji in bo verjetno v pomoč tudi pri oblikovanju drugih zadevnih zakonodaj v prihodnosti. EKA pa bo spremljala tudi vedno več zahtev od komisije, zato da se podpirajo aktivnosti Evropske unije v zvezi s kemikalijami. In še peto področje, in tukaj potrebujem vašo podporo. Hvaležen sem parlamentu za njegovo delo v teh nekaj letih. Naprimer, imeli ste vodilno vlogo pri rojevanju te edinstvene zakonodaje in hvala za podporo, za to izjemno in nepredvideno začasno subvencijo za EKA v letu 2010 v tem ključnem trenutku. Sam osebno pa lahko rečem, da smo, bili, smo z veseljem izrazili dobrodošljico delegaciji iz tega odbora v Helsinkih. In tudi so poročevali s Harmut Nassau, je bil tam in izjemno sem hvaležen za vašo osebno podporo. Nujno je, da če želimo nadaljevati, da v tem duhu, da bo duh uredbe Rič in uredbe CLP še naprej živel, da sodelujemo in na ta način skupaj zaščitimo zdravje ljudi in okolja in podpiramo inovacije. Pozivam vas, da uporabite svoj vpliv tudi na nacionalni ravni. Uredba Rič temelji na tesno sodelovanju med nacionalno in evropsko ravnijo. Vloga držav članic je ključnega pomena ne samo za podporo za industrijo in za uveljavljene zakonodaje, ampak tudi za znanstveno odločanje samo. Vsi odbori v EKI so sestavljeni iz strokovnjakov držav članic in zato so poročevalci tega odbora bistvenega pomena za kakovost naših rezultatov. Poleg tega pa bodo tudi procese za obladovanje tveganja v okviru Riča in CLP neuspešni, če ne bo aktivnega sodelovanja držav članic. Brez dostnih sredstev na ravni držav članic tudi uredba Rič ne more biti uspešna, kot si jo želimo. Vprašanje sredstev je bistvenega pomena in zato vas pozivam, da uporabljate svoj vpliv na nacionalni ravni, da izpostavljate ta pomena vprašanja. In kot drugo, pozivam vas, da nam pomagate, da dvignemo raven ozaveščenosti med podjetjem, med podjetji v vaših okoljih, zlasti majhnih podjetij. Vedeti morajo, kakšne so njihove odgovornosti in pravice. Če, lah, če vam mi lahko kako pri tem pove, pomagamo, prosimo, stopite v stik z nami. To je zdaj zlasti relevantno za uredbo CLP in za rok za prijave, ki je 3. januarja 2011 ki se nanašajo na veliko količino nevarnih snovi, ki lahko vplivajo na številna majhna in srednja velika podjetja. In na koncu moram reči, da smo mi v EKI ljudje, ki vemo veliko o uredbi reči in vemo, kako deluje v praksi. Nihče drug nima takega znanja in moji kolegi smo, jaz in moji kolegi smo ponosni, da vidimo, da predlagate tudi močnejšo vlogo naše agencije in dovolite, da vam pomagamo pri tem mi smo pripravljeni, da vam pomagamo in tukaj obstaja logika za to, da podjetja uporabijo našo agencijo tudi na ta način. Pozivam pa ta parlament, da se posvetuje z nami na vsakem koraku nazdaljnega zakonodajnega procesa, tako da lahko čim bolje izkoristite naše izkušnje pri izvajanju riča in celepeja. Pričakujem vaš klic. Prevzemam odgovornost za mrežo agencijskih direktorjev marca 2011. To bo dogodek, ki bo potekal takrat in lahko rečem, da si želimo izmenjati in deliti naše znanje in izkušnje s komisijo in zakonodajnim organom, ko pride do razprave o predlogih. Tako da poznamo svoje delo, tako da nas izkoristite. Spoštovani predsednik Lajnen, podpredsednik, spoštovane poslance in poslanci. Hvala še enkrat za to priložnost, da, sem, da ste me povabili in veselim se vaših povratnih informacij. Hvala lepa. Ja, dank, Hvala lepa, gospod direktor Gerdancent, za ta uvod v razpravo, ki bo zdaj sledila. Seveda so te številke neverjetne, slišali smo jih že v Helsikih, torej da morate klasificirati 550 tisoč snovi in sedaj št- 14 tisoč 15 snovi, ki jih je treba registrirati do 30. novembra. Skratka, zdaj v zadnjih dveh mesecih in oziroma v zadnjem mesecu boste verjetno dobili še veliko uh, novih vlog. Uh, Guido Sarkoni je prvi, uh, smo že slišali to ime, tako da ga tudi sam pozdravljam. Bil je tudi poročevalec za Rič, tako da dobrodošel med nami. ob koncu seveda ti bom dal tudi besedo. Imamo pa tudi še kontaktno osebo za Eko v Helsinkih, eh, torej Satu Hasi, ki bo prva dobila besedo. Hvala, gospod predsednik. Hvala gospodu Dancetu, da je prišel med nas in za pripravljenost razpravljati o tem. Imam dve krajši točke v zvezi z zakonodajo o biocidih ki je še zaenkrat v zakonodajnem procesu in dve krajši vprašanje v zvezi z uredbo Rič. Kot veste, je parlament zaključil s prvim branjem zakonodaje o biocidih. Parlament je glasoval, je izglasoval dvostopensko uvajanje teh snovi. Eno 2013, eno 2017 parlament je tudi izglasoval črtanje letne pristojbine, ki je povezana s prijavami za dovoljenja. In vemo, da je to pomemben vir prihodka za agencijo. Nam lahko poveste, kakšno je stališče agencije, kako se bo to odrazilo v praksi, ali bo to vplivalo na delo agencije. In še nekaj. Parlament je izglasoval tudi zmanjšanje oziroma skrajšanje časa, v katerem naj bi EKA podala poročilo v zvezi z biocidi z devetih na tri mesece. Tudi tu me zanima vaše stališče, kaj bo to pomenilo v praksi. In še dve stvari v zvezi z uredbo Rič. Eno od vprašanj o katerem se zdaj veliko razpravlja, je nič cele en odstotni prak za snovi v artiklih pri snoveh, ki predstavljajo visoko tveganje. No, zanima me, če naj bi ta prak ni cele enega odstotka veljal za cel artikel. A gre za velike artikle, kot je pohištvo, pri katerem bi se potem omogočila večja koncentracija snovi, sploh na zunanji strani pohištva. Zanima me stališče Eke v zvezi s tem. In še nekaj v zvezi z nanomateriali kot vsi vemo, poteka razprava v zvezi s tem. Namreč ali uredba Rič dovolj dobro pokriva varnostna vprašanja povezana z nanomaterijali, z nanodelci. Zanima me, kako agencija za kemikalije obravnava to vprašanje. Kaj dela EKA pri tem? Kako zagotavlja, da registracijski doseji zajemajo vse relevantne informacije v zvezi z nanodelci? Kako vi to ocenjujete, ko si ogledujete te dosjeje? Hvala lepa, zdaj pa Riha Zebar. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi gospodu direktorju, gospodu eh, Dancetu, da je prišel danes eh, v naš odbor. Pred tem pa bi želela samo še povedati, da pomembnim datumom. Dejansko je to prelomna zakonodaja, ki smo jo sprejeli z ričom in zdaj jo treba uspešno izvesti in pri tako velikem zakonodajnem svežnju to kar dokaj dobro potega, poteka po moji oceni. Rekli ste, da boste v naslednjih letih se posvečali predvsem temu, kako bo ta zakonodaja vplivala na majhna in srednja velika podjetja. Moje vprašanje je, ta sistem še vedno ni na razpolago v vseh drugih jezikih, zgolj v angleščini. Kot veste, pa so MSP prav tisti, ki eh, čutijo, da so jezikovne ovire precejšnja barijera in eh, tako, da bi bilo prevode zelo dobro čim prej zagotoviti. Kdaj lahko računamo, da bo to na voljo vseh jezikovnih eh, kombinacijah, kajti to je tudi ena od obveznosti, ki jih mora agencija izpolniti. Prav tako bi z velikim veseljem slišal, kakšne bodo vaše izkušnje zdaj z prvo veliko registracijo, kajti domnevam, da je to tudi za vas neko novo področje. Prav gotovo uh, boste ugotovili, katere so bile prednosti, katere slabosti, kaj se je mogoče iz tega naučiti, kako boste torej zasnovali ta proces, da bi pri naslednjih fazah lahko hitreje reagirali na, prob na probleme, ki se pojavljajo in se še bolje organizirali. Kajti mislim, da je treba sedaj imeti to pred očmi, ko gre predvsem za informacije, ki jih ni tako zlahka pridobiti. To torej zadeva tudi vprašanje kaj se bo zgodilo s to kontaktno skupino je zelo, ki je zelo pameten instrument ki so jo vzpostavili in dobro deluje ampak ali bo ta skupina delovala tudi še po letu 2013 ali pa obstajajo načrti da jo bo da se bo takrat razpustila torej kar zadeva to izmen, forum za izmenjavo uh, Eh, informacij o snovi ali imate tukaj rešitve ki zagotavljajo večji dostop do te skupine za MSP, -ja, kajti zdaj se zdi, da tukaj pravzaprav nastajajo velike težave za majhna in srednja velika podjetja. Hvala, Dak, Marute Berend. Hvala lepa. No, poskusila sem si samo zapomniti, da smo šele kakšnih štiri leta nazaj sedeli tukaj in vedno govorili o tem, da moramo sodelovati. In takrat je Eka obstajala šele na papirju in težko si je res zamisliti, kaj vse je bilo narejeno, narejenega v teh nekaj letih. In moram reči samo čestitke. Večina nas je polna občudovanja. Vi Vam in vašim sodelavcem je treba čestitati in mislim, da lahko to sporočilo ponesete seboj v Helsinke. Dovolite, da omenim nekaj točk in poudarim nekaj stvari, zlasti zadnjo točko, ki jo je izpostavila kolegica Sadohasi o nanodelcih. To je res nekaj pomembnega. V prihodni zakonodaji, tudi na področju prehrane, bo to igralo zelo pomembno vlogo. Zato si moramo to vprašanje pogledati zelo podrobno. Seveda pa moram vprašati tudi nekaj v zvezi z dobrim počutjem živali in preskušanjem na živalih. Veliko zadovoljstvo mi je, da ste povedali to, kar ste v zvezi s tem. Mislim, da je treba narediti nekaj drugačnega in imeti bolj proaktiven pristop in bolj strok pristop, kar zadeva preskušanje na živalih. Slišala sem, kaj ste povedali v povezavi s sodelovanjem s OECD-em. Mogoče se ne smemo preveč navezati na OECD, to je moje mnenje, ampak moramo sprijeti tudi, kakšno je realno stanje. Kako lahko zagotovimo, da boste namreč OECD pripravili do hitrega delovanja, kar je veliko krat problem, ko gre za oblikovanje alternativ preskušanju na živalih. Pa še nekaj v zvezi s transparentnostjo. Omenili ste jo in cenim to, kar ste rekli. En problem, s katerim se sooča veliko agencij, je neodvisnost strokovnjakov. Neodvisnost je zelo širok pojem. Težko je reči, kaj je belo, kaj je sivo, kaj je črno področje. Pogosto pa se zgodi, da je resnica v očeh tistega, ki nekaj opazuje. Priporočila agencije. So veliko krat taka, da je to treba veliko krat povezati z neodvisnostjo. Prosim vas, da čim bolj jasno poveste, kako zagotavljate absolutno transparentnost in neodvisnost strokovnjakov in kako boste to zagotavljali v prihodnosti. Mislim, da je to ključnega pomena za agencijo, da bodo priporočila in želje ljudi in pričakovanja, da jim da to jasno zagotovite. Rekli ste, ne vas pokličemo, ja, seveda to lahko naredimo. Gospa Seber pa je že omenila, da bi bilo dobro imeti neke vrste brošuro ali vsaj letak, ki bi ga razdelili našim industrijam v našem lokalnem okolju. Omenili ste še nekaj drugih želja. Zdaj, ko prihajamo do konca leta, še šest, le, še šest mesecev tednov je do božiča in seveda si želimo v teh prednovoletnih časih veliko stvari, ampak če bi vas vprašala po eni želji, me zanima, kaj bi bila ta vaša želja. Hvala, zdaj pa Chris Davis, kakšne so pa vaše želje za božič? Agencija se veliko krat kritizira strani lobistov in lepo je slišati, da vsaj nekdo zaupa delu agencije. Mislim, da res dobro upravljate svoje delo in vse čestitke vam in vašim sodelavcem za zavezanost, ki jo kažete za delo v praksi pri uvajanju te zakonodaje. Ampak slišimo tudi kritike, prihaja do zamud, cela kompleksnost vprašanj je problematična. Kaj bi rekli, kateri so tri eh, največji razlogi za zaskrbljenost v industriji glede delovanja uredbe Rič in agencije? Katera so tri glavna vprašanja na vašem prednostnem seznamu nalog, ki jih morate obravnavati? Hvala lepa za to vprašanje. Zdaj pa Dan Jürgensen. Um, Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bi želel izraziti enake pozitivne stvari kot kolegi in kolegice. Res je name naredilo velik vtis, ko sem videl, kako se stvari, ki smo jih dali na papir pred 4-5 leti, zdaj izvajo v praksi. Imam vprašanje v zvezi z rič in nekaj vprašanj z biocidi. Najprej v zvezi z uredbo rič. Že Dagmar je omenila preskušanje na živalih in možne alternative. Zlasti, kar zadeva sodelovanje z OECD-em. Moram reči, da sem že večkrat obiskal zadevne agencije in presenečen sem bil, ko sem videl, koliko validacij je že opravljenih. To je prava zgodba o uspehu če pogledamo na papirju, ampak to se ne izvaja. Če si pogledamo evropsko validacijo alternativ, ki bi rešila življenja na stotine živali vsako leto in to dobesedno, moramo na to gledati tudi v kontekstu OECD-ja. Ampak prepozno prihaja do tega. OECD upočasnjuje te procese. In zakaj je to potrebno? Preprosto ne razumem, zakaj je to sploh potrebno. Potem pa še v zvezi z biocidi. Jaz sem poročevala v senci za SND, za ta dosije. In moram tudi reči, da sem bil precej frustriran in zaskrbljen zaradi tega procesa. Nisem še uspel ugotoviti, kakšno je stališče Agencije za kemikalije. In eh, najbolje, da vas kar vprašam. Mogoče bi to morali narediti že prej. Ampak na voljo imamo različne informacije. Kroži tudi pismo, ki ste ga napisali vi, gospodancet. Zdaj pa me zanima, če bi lahko jasno povedali, kakšno je vaše mnenje v zvezi z glasovanjem v Evropskem parlamentu na to temo in ne vem, mogoče vas lahko jaz povabim ali poročevalec ali kdo drug, da bi prišli sem, ko bomo začeli z drugim branjem, z drugo obravnavo tega dosjeja. Kompromis smo dosegli pri večini vprašanj. Edino, pri čemer se ne strinjamo, je, koliko pritiska naj izvedemo na vašo agencijo nismo tako ideološko nastrojeni, ampak želimo samo priti do rešitve, ki bo izvedljiva. Nam lahko podate tudi oceno, o kakšnem številu snovi govorimo. Kar nekaj težav smo imeli pri tem, ko smo poskušali ugotoviti, koliko jih je. S tem pa je povezano tudi to, kaj to pomeni v smislu sredstev, ki jih boste potrebovali za to, da izpolnite zahteve, ki jih postavljamo. To pa pomeni, da bi lahko prišlo tudi do tveganja oskih grl zaradi pomankanja oseba in tako naprej. Ampak vse to je odvisno od tega, o kolikšnem številu snovi govorimo in tega podatka mi nimamo. Hvala. Ja, kot vidite, nas res skrbi za vašo agencijo, za vaše osebje, za sredstva in ne želimo vas preobremeniti. Verjetno boste odgovorili na to kasneje. Če lahko dam samo pripombo. Vemo, da je bila komisija bolj rezervirana glede tega, kaj morate narediti. Po drugi strani pa smo imeli razpravo o biocidi in sprejeli smo 27 oziroma ta je bila sprijeta 27 državami članicami, šlo je za kakšnih 50 snovi. In to je bila politična odločitev. Posledice pa so v tem, da potrebujemo seveda več finančnih sredstev in več osebja. Gre za vzajemno obravnavanje teh vprašanj. Naslednji na seznamu je Gospa Megenes. Hvala, gospod predsednik. Hvala direktorju za to predstavitev. Sama sem bila na Agenciji za kemikalije in prav presenetljivo in kar nekoliko zastrašujoče je videti, kaj vse počnete. Imam nekaj vprašanj. Ne glede na revizijo, ki jo boste pripravili naslednje leto, Lahko mogoče za zdaj identificirate, kakšne probleme vidite pri uredbi, pri izvajanju uredbe rič, ki pa bi se jim lahko izognili. Vsi smo bili vključeni v pripravo zakonodaje, zato nas to zanima. Kar pa zadeva financiranje Agencije za kemikalije, mislim, da smo o tem že govorili. To zanima seveda tudi industrijo in to predstavlja tudi stroške za nje in ker imate monopol, kje boste prinesli nekaj več dodane vrednosti s svojimi storitvami. Veliko informacij zbiramo, res smo vodilni na evropski ravni pri tem. Zanima pa me, ali menite, da je obstaja povezava med količino podatkov, do katerih pridemo, in njihovo učinkovitostjo. Ali bo to med seboj povezano? Nekaj opozoril ste nam dali. In zanima me, če lahko poveste nekaj več o vprašanju, ki ste ga izpostavili na ravni držav članic. Države članice so pomembne, pravite, in da prihajajo do zniževanja javnih proračunov in sredstev namenjenih za ta področja kako vi na to gledate. In tako kot je rekel Dagmar, mogoče bi bilo dobro imeti neke vrste letak, ki bi ga razposlali podjetjem, zlasti majhnim podjetjem v našem lokalnem okolju. In še na koncu, na področju nanotehnologije. Tukaj imam pomislek, da je tehnologija korak pred zakonodajo in varnostno vprašanje je tisto, ki ga moramo obravnavati res bi bilo koristno, če bi lahko povedali kaj več v zvezi s tem. Koristno bi bilo tudi to, da glede na to, da smo bili na vaši agenciji, lahko stopimo v stik z nekaterimi kolegi in to je zelo koristno. Res moramo izkoristiti znanje, ki ste si ga pridobili in tega se moramo bolje zavedati. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa. Osšnilhart. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da smo spet dobili veliko informacij in že takrat, ko smo pripravljali rič, nas je skrbelo, da bo prišlo pri skupni rabi proizvodov do določenih težav. In tudi vi ste omenili spore, morda lahko to potrdite, ampak verjetno gre tukaj za tista vprašanja, ko imate nek zaščiten proizvod in nekdo drug uh, želi uporabiti ta isti proizvod oziroma podatke o tem. Ali pa so razlogi za spore kateri drugi. To, kar je Richard Zeber rekel, se mi je zdelo zelo primerno, namreč pomen prevodov za majhne in srednje velika podjetja. To je zelo pomembno, to vedno znova doživljam, še zlasti v pogovorih z MSP, kajti tudi sam prihajam z ene takšne regije, kjer je teh podjetij veliko. Uh, prosim, poskrbite za to, da boste resnično hitro obdelali te dosjeje. Um, nikar če ne pozabite na prevode, kajti s tem boste lahko dejansko ponudili pomembne storitve in dokazali, da se lahko hitro odzivate na potrebe, ki jih ta podjetja imajo. In v sklepu ste me nekoliko znervirali, kajti rekli ste mi, da ste zelo kompetentni, seveda o tem sem prepričan, vaša agencija je zelo kompetentna. In kot sem slišal, ste nekoliko razočarani, da se vaše znanje ne izkorišča v polni meri. Ali to pomeni, da pri vseh teh procesih, ki trenutno teče tudi pri direktivi o biocidih, pri financiranju osebja in tako naprej, ali vas te procese ne vključujejo? Če je temu tako, bi bil zelo razočaran in potem lahko v parlamentu pozivamo in pozovemo svet in druge, da te vaše kompetence tudi izkoriščajo, če temu ni tako. Hvala. Zdaj pa Linda McEwan. Um, to... Hvala. Hvala agenciji, da je prišla sem danes. Na začetku tega leta aprila smo slišali, kaj se dogaja in dobro, da je kolega ponovno tu z nami je v stalnem dialogu s parlamentom o teh temah in to je dobro. Nekaj stvari bi rada omenila. Najprej glede agencij na splošno. Strinjam se z vami, da bi med parlamentom in agencijami bilo dobro imeti boljši dialog. Običajni sporadični dialog je tudi v redu, ampak to ne odgovori vedno na vsa vprašanja, ki jih imamo. Potem imamo tu tudi bolj splošno vprašanje kot je rekel Dan Jorgensen. Ko gre za politike, komisije pravijo, da to ni možno, potem po drugi strani lobirajo vlade in potem imamo tu agencije, ki izvajajo to politiko. Vi in Ema, ki boste spregovorili pozneje, vi izvajate evropske politike, glede katerih glasujemo in če obstajajo težave, moramo imeti iskren dialog glede teh težav. In vedeti moramo, ko sprejemamo zakonodaje, če morajo stvari biti narejene drugače ali so lahko narejene drugače ali lahko to dokažemo. Tako kot pri bioloških krajih, torej uporabimo eno vrsto zakonodaje, da bi sprejeli drugo in uh, se moramo uskladiti na pravilen način. Torej, res pozdravljam vaše delo pri sodelovanju z agencijami. Vem, da je to občutljiva zadeva, zlasti kar zadeva komisijo, ampak mi smo tu na čelu tega dela pri spremljanju zakonodaje. Vi ste na čelo pri izvajanju politik, potrebujemo dober dialog. Sedaj pa specifično vprašanje, lokalne podjetja so to omenjale. Mogoče mi je to ušlo. Zamudila sem, mogoče sem preslišala to, kako je s temi uporabniki. Nadaljavo. Sedaj imamo seznam registriranih podjetij, tako da lahko ti uporabniki vidijo, kdo je bil registriran ampak pravijo mi tudi, da bi lahko imeli vrzel do treh mesecev med 30. novembrom in do takrat, ko vsak dobi registracijsko številko za vsako kemikalijo. Nekateri menijo, da je nezakonito prodajati snovi do takrat, ko se ne izda registracijska številka. Zelo smo zaskrbljeni zaradi te vrzeli. Ali lahko, kaj poveste o tem, ali lahko kaj poveste tudi nadaljnim uporabnikom? Če ne bodo dobili številke, ali bodo lahko še naprej trgovali s svojimi izdelki? To me zanima. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Gido Sarkoni. Če želite besedo, prosim, Gido. Poslušali bomo vaše opaske v delu Eke. Eh, eh, mi fa molto piacere constatare che ne veliko zadovoljstvo mi je, ko ugotavljam, da to, kar je rekel Dagbar, kar so rekli drugi, da je to podobno mojim stališčem. Agencija mora dobro delovati. To je povzetek vsega. Pred približno letom dni smo bili precej številni tisti, ki smo zavrnili porabo denarja za to celo goro odstavkov, prilog in predlogov. Kdo bi si lahko zamislil, da bi se vse lahko tako spremenilo? Tako kot je gospod Danser to opisal kot nek prvi pionirski proces. Vse se je začelo, vidimo prve sadove tega dela in res smo lahko zelo pozitivni do tega. Moral bi začeti s tem. Pozabil pa sem se seveda na začetku zahvaliti najprej parlamentu in odboru Envi za to, da ste mi zaupali. Tako da sem vas zastopal v odboru agencije. Vem, kako težko je bilo doseči ti dve delovni mesti v odboru agencije. Parlament druge ni zastopan v agencijah, torej veliko čast mi je bilo, da sem lahko bil tam, da ste me povabili k temu delovnemu mestu, da sem zastopal parlament v tem odboru. To je prva zahvala, druga zahvala pa gre gospodu Donserju, ki skupaj s svojimi sodelavci. ki jih je približno 400, če se ne motim, izvaja različne pristojnosti, vse na visoki ravni. In to je res pionirsko delo. To je nekaj, kar prej ni obstajalo. In sedaj je ta ekipa lahko spostavila delo zbiranja znanja, In to je pravzaprav cilj uredbe Rič. Gre torej za to, da se sedaj osredotočamo na to temno območje, to smo sedaj osvetlili, to, kar je bilo prej temno. Osvetlili smo tisto vprašanje, ki so bila neznana, vse smo opredelili, tu imamo proces ocene, registracije in, če bo potrebno, tudi nadomestitve. To prej ni bilo možno, včasih pa je zaželeno. Torej, postopek je stekel, Seveda ne smemo podcenjevati težav, imeli smo težave, morali smo iti preko ver, tu imamo tudi nujne postopke, ki jih lahko porabimo v kritičnih trenutkih, v katerih lahko pride. In ko bomo prišli do 30. novembra, bomo imeli to prvo masovno registracijo. in verjetno to ne bo problematično. Mislim, da stvari potekajo dobro. Kar zadeva zakonodajni postopek, pa je bila to ena izmed najpomembnejših sprememb pri tem predlogu zakonodaje komisije. Torej, tu gre za spremembo te možnosti in ta možnost se spremenila obvezo. To je zelo pomembna pri, teh kemičnih izdelkih. Najprej je bilo to poljubno, sedaj pa je postalo zavezujoče. In to je tudi v interesu malih in srednjih podjetij. Prav za ta podjetja je Evropski parlament v sodelovanju s predsedstvom Združenega kraljestva posegal to in unesel te spremembe, tako da so šle iz prostovoljnih na zavezujoče. Tako da smo prišli do pravne arhitekture, ki je sicer že obstajala in je temeljila na poljubnosti, sedaj pa je postala zavezujoča. Zakaj omenjam vse to? Zato, da boste previdni. Videti morate, da je rič uredba. Uredba, ki se mora uporabljati. Ampak to je tudi enkratna izkušnja po vsem tem, kar smo slišali, je to nekaj novega, še nikoli prej. Se niso podjetja tako drznila na tako čudovit način delovati. Sicer so stvari zapletene, ampak sedaj se soočamo s tem izzivom. In vi boste potem vedeli, kako naprej. Vi, zakonodajalci, boste popravili to, kar boste morali popraviti. V preteklosti, takrat, ko smo se pogajali o tem, so nekateri perfekcionisti vedno videli težave. Mogoče se niso motili, mogoče je bilo res bolje kritizirati stvari do končnega kompromisa, ki je bil boljši. Ampak, če bi se trudili imeti nekaj popolnega, nikoli ne bi prišli do konca. Skregali bi se, ne bi imeli agencije in delo ne bi bilo upravljeno. Gospod predsedujoči, zaključimo. Poročujem se, ker sem govoril tako dolgo, nekoliko sem se izgubil in kot veste, nisem več navajen govoriti pred poslanci, ampak kaj sem želel reči? Ja. Prosim, da si preberete člen 138. To je primer iz uredbe. Tu imamo program preverbe in ta program je zelo dobro zapisan v tem členu. Tu gre za to možnost revizije, dopolnjevanja, prilagajanja. Tu imamo v mislih leto 2012. Ampak takrat ne bo šlo za obrat za 360 stopin. Evropska komisija bo takrat predlagala zakonodajne spremembe, ki pa se bodo nanašale na področje uporabe uredbe. Vesel sem, ker sem slišal te predloge glede biocidov, glede nanosnovi, glede polimerov, tudi ne vem. Ampak kakorkoli že, to so snovi, ki so takrat v preteklosti zbujale pragmatično vprašanje, kako spremeniti področje uporabe uredbe REACH. Toliko za enkrat hvala. Ja, äh, hvala, Gvido Sakoni. Ja, radi poslušamo te uh, govore o teh prilogah in podobno vedno govorite z enakim temperamentom in angažiranostjo. No, še nekaj vprašanj je bilo povezanih tudi zdaj z eh, uredbo o biocidih in direktivo DROS. Še nismo čisto pri času za odgovore, kajti kar Heinz Florence se je malo premaknil in kmalo bi ga, ker bi ga prej kmalo spregledal. Izvolite prijeten glas Gvidija Sarkonija me je privabil, premamil v to dvorano, zelo dobro sva nekdaj sodelovala in seveda zunaj se sliši nekaj kritike, da, ki je ne smemo spregledati. In moje vprašanje je naslednje. Ko gre za snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost, teh je 38, verjetno jih bo še več. Uh, Kako to vse skupaj deluje, tudi ta kombinacija z državami članicami, če rečete, vi lahko oblikujete politiko, to je nekaj ponosnega. In glede na število sodelavcev, ki jih imate in količino dela, kako vse skupaj sploh poteka, če bo naprimer število dovoljen se podvojilo, kako boste vse to sploh obladovali? To je tisto, kar mene zanimi. Guido Sarkoli je pravkar rekel, da se Evropska komisija še vedno čuti kot neke vrste vladar Evrope ali uh, znotraj oziroma pod okvirjem komisije dobro uspevate ali trpite zaradi tega, ker ste nekako pod nadvlado. Kakšen ti si imate vi, lahko ste tudi tiho in diplomatski, če jih želite zaščititi. Potem pa še ta točka, ena snov, ena registracija, to je pojem, ki je prišel iz Združenega kraljestva, potem smo ga spremenili 23krat, dokler a, eh, nismo ga povsem spremenili. Tudi glede tega ni bila komisija zelo navdušena. Slišim veliko kritike iz udeležene industrije, ampak rad bi slišal tudi vaše mnenje, kaj ti domnevam, da imate tukaj bolj objektiven pogled na stvari. Okay. Hvala, torej cela paleta vprašanj uh, in uh, za komentarje seveda imate takoj možnost vi. Hvala, predsedujoči. Skušal bom odgovarjati postopoma. Ampak najprej mogoče vprašanje glede uredbe REACH, glede postopnega pristopa. Najprej nič cela en odstotka praga v členih. Najprej gre tu za opredelitev člena oziroma artikla. V uredbi Rič in v drugi zakonodaji obstaja opredelitev o tem. Ampak ta je pravzaprav drugačna. Pravna služba komisije je rekla, da gre tu tudi za homogene dele, da tako lahko razumemo to opredelitev ali naj. Torej, preučujemo le same artikle ali tudi homogene dele. To je celovita interpretacija pravne službe, torej ne moremo gledati le homogenih delov. Recimo ruska zakonodaja določa to, ampak druge vrste zakonodaje pa ne, ampak rič tudi ne. V mestnem času je šest do sedem držav članic temu ogovarjalo. To je bilo edino, kar so države različno razumele. Te države so predstavile nove nasvete. Torej, da ne bi preučevali le celotnega člena, ampak tudi vse drugo, kar je vključeno v to. Torej, kar enkrat postane člen, je to vedno tako. Če imamo nek artikel in se to potem razkosa in prodaja po sestavinah, je to še vedno en sam artikel. To je pomembno. Zdi se, da države to vse bolj podpirajo. Vse več držav podpira takšno interpretacijo te določbe. In zato so države prosile komisijo naj poišče nove pravne nasvete. Tudi mi smo zato prosili komisijo, ampak koliko razumem, da danes še ni prišlo do teh pravnih zahtev, ampak tu imamo tudi časovni rok do 1. decembra. Moramo oblikovati nove smernice, kot veste, mogoče. Skušamo vedno objaviti nove nasvete šest mesecev, preden stopijo določbe v veljavo sedmi člen je stopil veljavo oziroma bo stopil veljavo junija prihodnje leto, tako da bi radi že prej objavili smernice, če se bo dalo decembra. In zato smo države prosili naj podprejo te smernice, ki temelijo na starih interpretacijah, ampak obenem pa smo prosili za nove nasvete, o novih interpretacijah. In če do 15. novembra ne bomo dobili teh nasvetov, bomo morali uporabiti stare interpretacije. Glede na to in glede na to, da obstajajo spori med državami, moramo to reševati po pisnem posvetovanju z upravnim odborom. To je skladno z notranjimi postopki glede sprejemanja smernic. To je eno drugo nanosnovi. Večkrat smo slišali ta povdarek in kot veste, nanosnovi niso ločno omenjene v riču. V uredbi rič se omenjajo vse vrste ali oblike določenih snovi. Vse moramo skupaj obravnavati, zato da bi ugotovili, če smo presegli določen prak glede količine. Torej, kaj to pomeni? Če si pogledamo črno oglje, če se to danes prodaja kot eh, nanosnov v različnih oblikah, so vse šteje skupaj, zato da bi ugotovili, če gre za večjo količino kot, pri tisoč ton, kot za tisoč ton. In pri črnem oglju je to ponavadi tako. In kaj se zgodi? Tiste podjetja, ki poročajo o kemični varnosti, morajo tu pokriti vse različne uporabnike saj. In nekateri uporabniki se smatrajo za nanosnovi. Prej so to nanosnovi kot pa običajne snovi, običajne velikosti. In to mora biti potem omenjeno v registraciji. Prosili smo komisijo na sestavi poročilo do 30. junija prihodnje leto, ker bomo imeli vrste nano, snovi in uporabnike, ki so bili registrirani do prvega časovnega roka, zato da bi jim omogočili, da poročajo vam. Mislim, da vam morajo poročati, če se ne motim. To je ena od teh zgodb. Drugo, seveda moramo oceniti, če imamo dovolj informacij na voljo v tem dosjeju za nano uporabnike teh snovi. Zato smo naleteli na kar nekaj pravnih vprašanj, ki jih imamo glede nano uporabnikov. To smo omenjali komisiji in ponovno čakamo na odziv komisije glede naših pravnih vprašanj preden bomo šli na preverjanje skladnosti pri teh vrstah dosjejev. To bomo vsekakor storili. V tem celovitem časovnem okviru glede preverbe skladnosti, to, kar sem omenil prej. Glede malih in srednje velikih podjetij, kako so ta podjetja prizadeta zaradi uredbe rič in zaradi časovnega roka. Skušal sem to stvar opisati s statističnimi podatki. Sorazmerje uloženih registracij strani MSP-jo znaša nekaj odstotkov. In to je pod pragom, ki smo ga imeli prej. To pa ne pomeni, da MSP-ji niso prisotni, ukvarja se s tem, skušajo pošiljati vloge, ampak nasplošno pa niso glavni med vlagatelji. Čakajo predvsem na to, da pride do neke skupne registracije strani vodilnih. Ali pa se prijavljajo posamično in omenjajo to skupno registracijo, ki je za njih bolj ugodna. In ko gre za takšne vrste poročil, lahko rečem, da je bilo vse prevedeno, vse jezike, pravočasno. Potem imamo tudi kar nekaj drugega, druge dokumentacije, ki je bila prevedena, tudi glede vseh elektronskih aplikacij to velja. Te aplikacije so v angliščini, ampak Če pa ste v težavah, imate potem pomoč v vseh jezikih. Če kdo ne razume angliščine, lahko potem klikne na vprašajček in potem prebere v svojem jeziku, kaj mora izpolniti v katerem kvadratku in okvirčku. In zato menimo, da se posem da vložiti takšno zahtevo. Eno samo nemško podjetje se je pritožilo zaradi jezika. Poslalo je kar nekaj pisem nam in komisiji zaradi jezika. Sedaj smo stopili v stik s tem podjetjem in rekli smo, tu imamo pet Nemcev, ali vam lahko pomagamo. In potem se je pokazalo, da je ta, to podjetje že vložilo zahtevo in niso imeli težav, ampak le za načela je šlo in pritožili so se zaradi načela. In mislim, da je tu veliko pritiska, ki se krepi. Ljudje lahko vložijo te zahtevke, ampak včasih pa gre tudi za druge stvari. Ustvarili smo tudi nacionalne urade za pomoč, to je parlament oblikoval za pomoč MSP-jem, tako da smo usposobili vse tiste, ki delajo v teh nacionalnih uradih, da tako lahko v svojih jezikih pomagajo sonarodnjakom pri izpolnjevanju vlog da imamo tudi webinarje s podnapisi v vseh jezikih, tako da ljudje lahko tudi vizualno preko različnih videov gledajo, zakaj gre. Torej, storili smo vse, kar smo lahko. In sedaj smo tudi sprejeli zahtevo komisije, da bi preučili to potrebo po prevajanju informacijskih aplikacij glede klasifikacij in označevanja, ker imamo več prisotnih MSP-jev tam, pa smo prevedli eno aplikacijo vse jezike. V to smo vložili veliko, veliko truda. Tako da boste vedeli, to imate tudi v lasnem jeziku. Tudi to brošurico, ki jo imam v rokah. Tu smo na spletni strani obrazložili, kaj je prevedeno, to imamo poročila, priročnike, vodiče, praktične dokumente, tehnične priročnike in kot sem rekel, imamo tudi te aplikacije za pomoč. Vse to je prevedeno, vse jezike. Jeziki so pomembni, seveda. In vsakeč, ko javno objavimo informacije o CNL-u, o označevanju in o tej skupini za stike, vedno počakamo, tega trenutka, ko so vsi jeziki na voljo in potem to objavimo. Tako da domači govorci nimajo nobene prednosti. Tako da res mislim, da skušamo upoštevati te zahteve, ki smo jih slišali, komisar Tajani je veliko govoril o jezikih in to zelo resno jemlje. Potem naslednji element glede kontaktne skupine direktorjev ali je to koristen instrument, ste spraševali, ali je še vedno koristno imeti stike s to skupino direktorjev. Mislim, da tu vidimo, da je ta kontaktna skupina v prvi vrsti imela svoje lasne razloge za to. Ta formacija ni delovala tako, kot bi morala industrija, je po drugi strani ugotovila, da nekatere stvari niso omenjene v zakonodaji, recimo izjemne situacije. In ko so zbirali te informacije na začetku leta, ni bilo več časa, da bi to obravnavali preko običajnih postopkov sprejemanja smenic. Zato smo tej kontaktni skupini direktorjev to predlagali, tudi komisiji, našemu upravnemu odboru smo to predlagali, komisija se je strinjala, da bo vodilna na tem področju in zato smo sestavili predloge. Prišli smo do rešitev za vsa ta vprašanja in tu imamo celo pet izjemnih situacij, ko zakonodaja tega ni dovolj dobro pokrivala. In to smo tudi obrazložili državam članicam, ki so sedaj seveda del celotnega procesa pri sprejemanju odločitev. Te prej niso posem podpirale vseh rešitev, ampak so prisotne in sedaj so se te rešitve izvajajo in upamo, da bodo tudi inšpekcijski organi to z dobro voljo sprejeli. ali bomo sedaj nadaljevali sodelovanje s skupino. Ne vem, o tem se še pogovarjamo, ampak najprej pa je pomembno, da pročimo dosedanje izkušnje, oceniti moramo to, kar se je že zgodilo, zlasti pri razvijanju rešitev, pa tudi kar zadeva vse druge točke. Testiranje na živalih in OECD, mislim, da. tudi na tem področju uredba REACH omogoča alternativne možnosti, ko še nimamo OECD sporozuma. V zadnjih trenutkih je prišlo do sprememb. Kot veste, smo to zapisali, da bi, če bi imeli evropsko potrdilo o novem poskusu, da bi potem podjetje to lahko dejansko izvedlo. To je en element. Drugo je pa to, da podpiramo komisijo pri njenem delu, ki zadeva metode poskusov OECD. To ni lahko delo. Konec koncev ni lahko opustiti poskuse, če nismo posem znanstveno prepričani, da bodo alternativni poskusi prišli do istih rezultatov. Če se bomo zmotili, potem lahko povzročimo raka pri ljudeh. Če bomo rekli, da ne potrebujemo poskusov na živalih kar tako. Potrebujemo znanstveno utemeljene odločitve in naši znanstveniki to resno jemljajo. In v dobri veri delajo na tem in tu imajo tudi dobro tehnično in znanstveno podporo pri tem delu. Glede biocidov. Tu smo slišali veliko vprašanj. Najprej moram reči, da moramo pravilno praviti delo, skladno z dobrimi znanstvenimi praksami. Tu imamo lahko znanstvena mnenja v treh mesecih, ampak v treh mesecih ne moramo imeti dobra znanstvena mnenja. Potrebujemo več časa za to. Komisija je predlagala devet mesecev, svet razmišlja o šestih mesecih. Sedaj bomo preučili koliko časa bi potrebovali, če bi želeli imeti res učinkovit proces, tako da bi uporabili izkušnje iz uredbe REACH. Posvetovali smo se takrat, ko smo sestali ta predlog, takrat smo imeli malo časa, da bi prispevali k predlogom komisije in videli smo, je, kakšen je finančni izkaz. To smo pozvali nekaj časa, potem smo imeli dolgo obdobje molka do prve obravnave, takrat je bilo potem to potrjeno in odziv komisije pa potem nismo preučili glede vaših sklepov pri prvi obravnavi. In v mestnem času smo ponovno spostavili te stike in mislim, da imamo tu še eno enoto, ki se sedaj ukvarja z biocidi, eno več v istem direktoratu komisije. In to enoto podpiramo tako, kot se le da. Ampak ena izmed velikih pomankljivosti je ta, da predlog komisije domneva, da lahko EKA v 12 mesecih pripravi predlog takšne vrste pri bio, biocidih. In Rič pa pravi, da potrebujemo več kot tri leta za primerno pripravo. Kaj lahko storimo? Če želite, da storimo isto tudi pri biocidih kot pri Riču, potem moramo začeti prej. In tudi mi smo to rekli komisiji. Zato imajo sedaj nekatere izjemne ukrepe, da bi vseeno imeli nekaj virov, več denarja in tako naprej. Torej, sedaj se pogovarjamo o tem, o tem akrobatstvu, tako da bi lahko zagotovili, da bomo res kaj storili. Tako v vsakem primeru imamo strokovnjake za biocide in sedaj bomo začeli delati na tem področju in pripravljeni smo vas podpreti, ko boste zahtevali našo pomoč. In danes dopoledne sem poročevalcu, ki žal ni mogel priti popoldne, že obrazložil, kakšni so glavni argumenti in poročevalko je se to upoštevala. In pripravljeni smo vas podpreti pri drugi obravnavi. Uh, Glede seznama želja, ki je prav tako pomemben, upamo, da je proces registracije dobro potekal, da bo se tako nadaljevalo in da se bo to obdobje lahko zaključilo mirno za celotno industrijo. Kar zadeva pristojbin, seveda bi si želeli ustrezne pristojbine, vendar pa, če bi imel velike želje, bi hotel, da ujamem, da te pristojbine pretvorimo v letne pristojbine, ne pa naprej plačljive pristojbine, še pred naslednjim krogom registracije. Kajti videli boste, da so se številne podjetja omaknila z trga, ne da bi to povedala oziroma ne da bi na to upozorila svoje stranke. E, tukaj je Rič predvidel dobro interakcijo med uporabniki in uh, veliko pritožb imamo od uporabnikov, ki ne dobijo več odziva svojih dobaviteljev in zdaj nam poravijo, da nekaterih kemikalij ni več moč dobaviti, ker so se dobavitelji odločili, da je rič predrag. Torej, če bi lahko ta strošek nekako raztegnili čez daljše obdobje, bi lahko to olajšalo procese v prihodnje. In to je tudi moje sporočilo za biocide. Če želite podpreti ta predlog spremembe, da bi imeli eno plačilo, ampak da bo to plačilo potem po definiciji visoko, kaj ti ni dobro, da bi ta, to vrstne agencije vedno živele od subvencij. Če imamo načelo, da odnesnaževalec plača, potem bi na dolgi rok morali biti zmožni živeti v čim večji meri od vlastnih virov. In torej to je vprašanje, ali imamo no, določene vire. Seveda delamo do, tudi za komisijo, poleg dela, ki ga upravljamo za industrijo ko, in, in tudi upravljamo delo za javnost nasploh, seveda. Tako da to so te moje želje, ki so zasebne in mislim, da jih je kar dovolj. Najlepša hvala za to izmenjavo mnen in za vse odgovore, ki ste nam jih dali. Mislim, da bomo še naprej v tesnih stikih, tudi v prihodnje. Eka nam je vsem zelo pri srcu in eh, seveda je tudi blizu političnih ambicij našega odbora. Tako da pošiljamo prijazne pozdrave v Helsinki vsem osebju, eh, ki smo ga spoznali med eh, obiskom naše delegacije in želimo vam veliko uspeha v prihodnih mesecih. Do naslednjič. Ja, uh, torej nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. This, uh, is, uh, Zdaj se bomo posvetili drugi zelo pomembni agenciji, dran, ne? Ja, da. Direkt neben dran. Uh, uh, yeah. Good morning, Sid. Okay. Uh, he gave me some notes, you know. Okay. Uh. So, dear colleagues, uh, let me welcome very much. Dragi kolegi, dovolite torej, da med nami pozdravim izvršnega direktorja EME, gospoda Tomosa Lundgrena, Veseli smo, da ste prišli med nas, eh, poslušali ste tudi naš pogovor z Eko, zdaj pa ste na vrsti vi, da nam poveste, kaj se dogaja v Evropske agenciji za zdravila. Vaše delo je seveda zelo pomembno in opravljate ga že deset let, tako da tu ste zaposleni celo desetletje. Pravzaprav ste sami postali neke vrste institucija v tem desetletnem obdobju, ko vodite delo Eme. Zelo radi bi delili vaše izkušnje in vaš mandat poteče z 31. decembrom letošnjega leta, tako da se najverjetneje danes uh, srečujemo zadnjič v okviru tega odbora. Zato smo zelo veseli, da ste tukaj in uh, se, takoj vam predajem besedo, da mi poveste, kaj se je že zgodilo in kaj bi se še moralo zgoditi. Hvala gospod predsedujoči, poslanci odbora. Z velikim veseljem sem danes tukaj. Mislim, da sem zdaj tukaj devetič za izmenjavo mnen s poslanci Evropskega parlamenta. Običajno v tej izmenjavi govorim o uspešnosti dela znotraj naše agencije in tudi o tem, kar obkroža agencijo v vsakodnevnem življenju. Nekaj teh tem bom omenil tudi danes. Še širše pa bi želel zastaviti vprašanje zdravil, odziv oziroma razmerja med zdravili in zdravstvenim sistemom. Rad bi povedal nekaj misli o tem, kaj se je dogajalo v okolju in katero smer se gibljemo v prihodnosti z vidika zdravil in zdravljenja. Najprej pa nekaj besed o delu agencije. Komisija je izvedla oceno v skladu z zakonodajo, oceno agencije za zdravila. To poročilo je bilo objavljeno v začetku letošnjega leta in uh, poročilo je pripravil Ernst Young. Poročilo je preučilo delovanje agencije, moje vodenje v zadnjih desetih letih, ko sem bil izvršni direktor. Prav tako so pogledali kako smo dosegli cilje, ki so bili določeni v zakonodaji. Pogledali so si tudi učinkovitost eh, agencije in tudi so preučili, ali smo rezultate zagotavljali pravočasno. Poročilo je izpadlo zelo pozitivno, skratka naj bi izpolnili skoraj da vse cilje, ki so bili zapisani v zakonodaji. Sklep poročila je bil, da je agencija učinkovita pri svojem delovanju in dodaten sklep je bil, da smo bolj ali manj izpolnili tudi in se držali zakonodajnih rokov in to dosledno skozi zadnjih 15 let tako da ne bom veliko časa porabil za to, da bi govoril o agenciji kot taki in o njenem delovanju, kaj ti poročilo Ernstin Janga po mojem resnično odraža delovanje in uspešnost, ne le z vidika uh, agencije v Londonu, ampak tudi uh, z vidika Evropskega regulativnega okvira, ki ga imamo, tudi z vidika nacionalnih agencij, ki z nami zelo tesno sodelujejo. Tako da je agencija v dobrem zna, zdravju dobrega zdravja ta trenutek. Naj pa omenim, katera so vprašanja, ki nas bodo bodla v prihodnje. Mislim, da so ta vprašanja, predvsem štiri, štiri vprašanja bodo vplivala na način našega urejanja zdravil v prihodnje. Prvo vprašanje je hitra globalizacija farmacijskega trga. Vse bolj oziroma vse več farmacijskih izdelkov se Eh, proizvaja končnih formulacij, tudi aktivnih snovi in to na ozemlju, ki niso Evropska unija, torej ZDA in drugod, torej proizvajajo se na drugem delu sveta, na Kitajskem, v Indiji in tako naprej. Tudi raziskave in razvoj zdravil in proizvodov poteka drugod, tako da zdaj vidimo, kako številni klinični testi, ki bi morali biti izvedeni v Evropski uniji, uh, Eh, se izvajajo drugot, kot so v vzhodnji Evropi, v Latinski Ameriki, v Indiji in na Kitajskem. In to je nekoliko spremenilo vlogo regulatorjev, kajti naš namen je kontrolirati proizvodnjo izdelkov na našem. Uh, področju in v kratkem času smo ugotovili, da proizvodi, ki naj bi jih urejali in nadzorovali, torej da bi nadzorovali njihovo varnost, da so izpadli iz našega območja in naenkrat smo morali ugotoviti, da moramo stvari zastaviti globalno, da moramo sodelovati z regulatorji na Kitajskem, v Indiji in tako naprej, tako da bomo lahko vedeli, da pridobivamo vse, zadobivamo vse informacije glede varnosti in glede varnosti proizvodnje teh izdelkov pač v tistih državah, kjer se proizvodnja in razvoj dogaja. To je torej ena posem nova vloga za nas in to bo moralo oblikovati tudi razvoj eh, agencije v prihodnje, torej več sodelovanja z globalnimi partnerji. In v tej smeri smo že storili nekaj korakov. Agencija je bila zelo proaktivna, da bi delali na globalni ravni. Sklenili smo več eh, sporazumov o zaupnosti. Komisija je prav tako tudi dala predlog o ponarejenih zdravilih, ki naj bi tudi obravnavalo vprašanje uvoza aktivnih snovi, naprimer iz tretjih držav. Torej, obstajajo določene dejavnosti in tudi pobuda komisije, da bi se lahko spopadli, da bi zmogli ta vprašanja. Torej, to je nekaj, pri čemer moramo biti zelo prožni, ko razvijamo način delovanja na globalni ravni v prihodnje. To je bil torej prvi okoljski dejavnik, ki je vplival na nas. Druga tema je znanstveni razvoj, seveda. Uh, ogromen napredek pri znanstvenem napredku, pomeni, da smo imeli veliko novih priložnosti za nova zdravljenja. Imamo gensko terapijo, celično terapijo, genomiko, tudi odkritje biomarkerjev na podlagi informacij iz uh, genetike, lahko smo bolje ciljali na ti, uh, tiste pacijente, ki se bodo odzvali na zdravilo in tiste, ki ne. Imeli smo tudi um, inženiring tkiv, tako, tako naprej. Skratka, vsa ta znanost je sedaj v zgodni fazi razvoja in običajno precej časa traja, preden vidimo rezultate v obliki konkretnih zdravil, praktičnega zdravljenja. Ampak mislim, da moramo biti pripravljeni na ta razvoj, kajti zdaj moramo pripraviti vse predpise in regulativo za razvoj teh zdravil, uh, ko bodo prihajala na trg. Ampak to bo tudi spremenilo način klasičnega farmakološkega zdravljenja za zdravili. Tudi oblika zdravil se bo spremenila, tudi oblika zdravljena se bo spremenila, verjetno bo vse skupaj um, lažje napovedovati, lažje bo napovedovati um, bolezni, ki se bodo pojavljale, bolj bomo tudi selektivni, bolj bomo uh, lažje povedali, katerega bolnika zdraviti s kakšno terapijo in katerega ne. In to bo vsekakor pomenilo nove zahteve za zdravstvene sisteme. Vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je, ali smo pripravljeni na ta razvoj, je naš zdravstveni sistem pripravljen na to. Uh, Tretja tema, ki bo vplivala na regulativo v prihodnje, je vrzel v predpisih. In to pomeni naslednje. Doslej smo imeli evropski sistem podeljevanja dovoljen, torej eno vlogo, eno oceno, eno dovoljenje, ki velja v 27 državah članicah in bolnik je imel dostop do tega zdravila. Danes temu ni več tako. Ali to, kar odloča o dostopu bolnikov do um, zdravila, so nacionalni organi in ocena zdravstvene tehnologije, ki, si bo, ki bo preučevala stroškovno činkovitost. Ti novi regulativni uh, organi sedaj tudi določajo določene zahteve glede razvijanja zdravil in tudi določajo naše obravnavo zdravil, ko se pojavijo na trgu. Torej, to je vprašanje, ki se ga moramo zastaviti. Kako se bomo pripravili na, to, uh, na ta nov razvoj, kajti obstaja povezava med tem, kaj mi počnemo in kaj počnejo nacionalni organi v 27 državah članicah. Vem, da se komisija sedaj s tem ukvarja in vem, da tudi spodbuja neke, vsaj do neke mere usklajevanje zdravstveno tehnologijo Evropske unije. Tudi mi v agenciji smo skušali uh, in, um, agirati z nacionalnimi organi in vsekakor želimo uh, preprečiti podvajanje razvoja, podvajanje študij, ki jih bo treba izvesti, kajti to bo stalo veliko denara v prihodnje. Četrto področje hitro spremenjajočega se okolja se navizuje na preglednost. Če obstaja kakršnokoli področje, kjer bi želeli hitreje eh, delati, torej v tem času, ko sem jaz bil v desetih eh, letih na agenciji, je to področje preglednosti. Torej, imamo dobro voljo, da bi bili pregledni. Ko pa si pogledate na agencije, kakršna smo mi in druge po sveti, boste videli, da ni preprosto biti pregleden. Kot prvo, zaradi tega, ker imamo veliko zakonodaje, potem je treba ščititi zaupne uh, komercialne informacije in kot tretje je treba ščititi osebne podatke bolnikov. Seveda pa potem tukaj obstaja še zakonodaja o preglednosti, torej dos zagotavljanju dostopa do informacij, ki zahteva od nas veliko preglednosti. Vse to smo skušali nekako uravnovešati. Uh, bolj ali manj uspešno. Zdaj je vprašanje naslednje. Objavljamo več informacij in to pomeni veliko dela za nas, kajte informacije, ki jih imamo, eh, obsega milijone dokumentov in če želite ugotoviti, kaj je zaupno z vidika komercialnih eh, podatkov in kaj je zaščita, kaj je potrebno zaščititi z vidika osebnih podatkov, to je težko ugotoviti. Torej, En mesec traja za eno osebo, da ugotovi, kateri dokumenti naj bi bili javni in kateri ne. Sklenili smo novo eh, no, politiko glede preglednosti in s njo bomo tudi nadaljevali. Imamo dva dela te politike, objavljali bomo več informacij, hkrati pa moramo biti bolj proaktivni, tako da bi lahko ugradili eh, mehanizem za obvladovanje tega pretoka informacij, torej da bomo lahko te dokumente nekoliko da bi lahko te dokumente preprosteje obladovali. Vsekakor je to naša želja, vendar pa bo za njo potrebnega kar nekaj časa um, zaradi omenjenih razlogov. Torej, to četrto področje bo spremenilo naše upravljanje zdravil v prihodnje. Številni od teh dejavnikov zdravnikov niso zgolj v pristojnosti agencije, imajo širše implikacije za širši zdravstveni sistem. Vendar pa mislim, da je pomembno, da mi povemo, kako mi gledamo na okolje okoli nas, tako da bi lahko širili te informacije tudi na druge, ki so udeleženi v teh procesih. Naj torej dodam zdaj še nekaj opask glede zdravil in širšega zdravstvenega varstva. First... Nekaj ugotovitev. Na no, prvo ugotovitev je, da imamo nizko produktivnost na področju raziskav po vsem svetu v farmacevtski industriji. Imamo velike stopnje izčrpavanja. Veliko denarja se vlaga v raziskave zdravil. Mislim, da je 80 milijard eh, ameriških dolarjev po svetu. Ampak ven dobimo samo 10 novih molekul na leto od teh molekul, ki izhajajo iz raziskav, jih je zelo malo, ki imajo visoko terapevtsko vrednost v tem trenutku. Kar pomeni, da je produktivnost svetovne farmacevtske industrije na zelo nizki ravni. Input je visok, output nizek. Če dodamo še vprašanje kliničnih preskusov in ko dokažemo oziroma ko odobrimo nek, neko zdravilo, vemo, da je učinkovitost tega zdravila dobro opredeljena. Ampak v klinični realnosti se lahko pokažejo drugačni rezultati. Če je tako, potem gre razmerje med koristi in slabostmi navzdolj, saj v praksi ne daje takih rezultatov kot v kliničnem preskusu. Kar pomeni, da se kakšna stvar ne uporablja v skladu z oznako in tudi prednosti in tveganja tega zdravila upadajo. Problem pa je, da nimamo racionalne rabe vseh zdravil v zdravstvenem sistemu. Veliko umikov zdravil je strga, naprimer Vendea ali Akomplea. Do tega ni prišlo zaradi prednosti, prednostnega tveganja, ampak zato, ker niso mogli tega uporabljati na pravilni način v zdravstvenem sistemu. To je bil pomemben dejavnik, zaradi katerega smo ta zdravila umaknili z trga. Regulatori imamo malo instrumentov na voljo za to, da se zagotovi, da se tisti proizvodi, ki jih odobrimo, pravilno uporabljajo v zdravstvenem sistemu. In to je eden večjih problemov za nas. V zakonodaji imamo možnost, da izdamo tako imenovane načrte za upravljanje tveganja in za načrte za minimizacijo tveganj. Ampak, če zdravstveni sistem ne more obvladovati tveganja in zmanjšati tveganja in zagotoviti tega, da se zdravilo uporablja na pravilen način, je to vse brez pomena. Največji problem je v tem, da veliko denarja porabljamo za raziskave, za odobritev zdravil, potem pa v klinični realnosti prihaja do tega, da je zelo težko upravljati in obvladovati neko zdravilo in zagotoviti, da se pravilno uporablja. In to povzroča številne težave tudi v obliki stranskih učinkov nekega zdravila. Kar zadeva racionalno rabo zdravila, je še veliko manevrskega prostora, veliko lahko še naredimo v zvezi s tem. Upanje je v znanosti. Lahko smo boljši in bolj usmerjeno uporabljamo zdravila za zdravljenje. Naprimer, danes zdravimo velike skupine bolnikov za odzivno stopnjo približno 30 odstotkov, kar pomeni, da morate 300 ljudi zdraviti, zato da dobite 30 ljudi, pri katerih se pokaže odziv. Kar pa ni dober rezultat. Kajti vi kot posameznik, ko ste bolnik, želite biti eden od tistih 30, kjer zdravilo dobro deluje. Omenjal sem že biomarkerje in lahko mogoče s pomočjo njih v prihodnosti identificiramo, katerih 30 ljudi se dejansko odziva na zdravljenje. Na ta način bi bistveno povečali učinkovitost zdravljenja v prihodnje. Spodbujati moramo razvoj tako imenovanih biomarkerjev, zato da bomo bolj usmerjeni pri dajanju zdravil na trg. Komisija je bila tukaj zelo plodna, saj je spodbujala razvoj biomarkerjev in temu namenjala kar veliko denarja. Veliko zdravil z biomarkerji smo že odobrili, s katerimi bi lahko vključili ali izključili bolnike v nekem zdravljenju. Na ta način se je odzivnost na zdravljenje bistveno povečala in to je tisto, na kar moramo paziti v prihodnosti. Obstaja upanje za to, da se izboljša racionalna raba zdravil z bolj usmerjenimi zdravili. Vendar pa moramo še veliko narediti v zdravstvenih sistemih za to, da se doseže bolj racionalna raba zdravil. Nekaj pa je treba narediti. Ena od možnosti je, da dajemo bolnikom več informacij. Bolniki si zaslužijo več podatkov o njihovih zdravilih in o tem, kako naj jih uporabljajo. To je zdaj dobra priložnost za parlament, da nadaljuje razpravo o tem. Vsi ti vidiki so bili predmet obravnave. Vprašali smo se, kaj mi kot agencija za zdravila lahko naredimo. In to je zdaj vključeno v načrt agencije. Izvedli smo javna posvetovanja v zvezi z načrtom za leto 2015 za našo agencijo in vse zainteresirane strani so se odzvale pozitivno na usmeritev tega načrta. Agencija se mora ukvarjati s temi problemi in sicer zlasti na tri področja bi se osredotočili. Najprej potrebe za javno zdravje, stimuliranjem in spodbujanjem raziskav in ne smemo zanemarjati redkih bolezni. Potem moramo spodbujati inovativni pristop pri razvoju zdravil in priprava načrtov učinkovitosti. To je prednostna naloga številka ena. Številka dva. Želimo spodbujati raziskave tudi zato in boljšo rabo zdravil, zato da zmanjšamo stopnje izčrpavanja zdravil. Ocene tvegan so pomembne zato, da se izboljša kakovost in regulatorna doslednost pri tem, kar počnemo. In tretja prednostna naloga je, da se optimizira varna in racionalna raba zdravil, s tem, da okrepimo dokazno gradivo, ki velja za določena zdravila. Farmakovigilanca je še en pomemben vidik. Izkušnje bolnikov je treba upoštevati pri postopkih odločanja in to je lahko referencna točka tudi za oceno zdravil pri nas v naši agenciji. In pri tej zadnji točki nam je bila veliko pomoč zakonodaja, ki jo je pomagal pripraviti tudi ta Evropski parlament. Na voljo je dala veliko novih urodij. Po javnem posvetovanju upamo, da se bo naš upravni odbor odločil o tem, tako da bomo imeli jasno usmeritev za agencijo v naslednjih petih letih do leta 2015. In to je zame dobro, ker odhajam, tako kot je že povedal gospod predsednik. Po teh desetih letih bom izkoristil to priložnost, da se zahvalim parlamentu in temu odboru, za vso podporo, ki ste jo ponudili naši agenciji in tudi za vse konstruktivne kritike na naš račun. Tudi to je bilo zelo pomembno. Hvala in predajam besedo vam, gospod predsednik. Ja. Najlepša hvala, gospod Lengren, za te zelo zanimive poglede na trg zdravil in kako bo videti v naslednjih letih z vidika globalizacije, tehničnih revolucij, stroškov, ozaveščenosti nacionalnih zdravstvenih organov. Gre torej za neke ključne termine, ki vsekakor spremljajo vaše delo oziroma delo vaše agencije in to bodo počele tudi v naslednjih letih. Najprej bo spregovorila Dagmar Rodberend, ki je naša kontaktna oseba, ki vas torej dobro pozna in ki je gotovo že dala veliko konstruktivnih predlogov v zadnjih letih in s tem bo danes očitno tudi nadaljevala. Um, um, uh, Hvala lepa za besedo. Ne vem, ali so bili naši predlogi vedno konstruktivni, ampak dobro je, da konec koncev veliko teh predlogov so predvsem zamisli, to so bile zamisli parlamenta, ne samo maje, moje, lastne. Kot rečeno, konec koncev, ko pogledamo nazaj, rečemo, ja, te zamisli so bile dobre. In mi lahko rečemo, on je imel pa res prave ideje in dobro jih je izvedel v praksi, kar nekaj primerov se je to, na nekaterih primerjih se je to pokazalo, kot naprimer na zdravilih eh, sirotah. Podobno pri pediatriki, profesor Grostet je tamle, lahko to potrdi. In vi ste začeli gibanje za to, da smo oblikovali dolečena določena mnenja in da smo lahko to objavili na spletnih straneh. Kar nekaj prepričevanja je bilo potrebnega. In hvala vsem, profesorjem Lemi in ostalim članom. Profesor Lema sedi poleg Tomasa Lengrena in želim se zahvaliti prav vsem članom, ki so bili v dobri navezi z mano in s parlamentom predstavniki upravnega odbora so lahko vedno dobri, ampak samo povezovanje in sodelovanje ni vedno njihova dobra plat. Tako da moram reči hvala za odlično upravljeno delo doslej. In tu vključujem tudi Pina, čeprav ga danes ni tukaj. Nimam prav veliko vprašanj za Tomasa, ampak želim samo podariti, da mi je bilo Zanimivo prisluhniti njegovim besedam, saj je kot nek eh, starejši državnik, čeprav ste malo pred upokojitvijo, ampak državnik pa še niste, kolikor vem. Po dveh mandatih se boste zdaj upokojili in omenili ste v svojem govoru tudi aktivne sestavine. To je ena od tem, ki je zelo pomembna za nas, pa tudi vprašanje novega zdravljenja in prilagojenega zdravljenja za posebne skupine ljudi in neposredno izdelana farmacevtska zdravila, tudi če so namenjena samo enemu ali dvema človekama v Evropski uniji. Mogoče to ne spada čisto v glavni okvir jedra nalog agencije, ampak to je sestavni del nalog agencije v okviru postopka izdajanja dovoljen. Mislim, da je dobro, da ste izpostavili vprašanje racionalne rabe zdravil v zdravstvenih sistemih. Naj opozorim vse nas na to, da ima agencija to posebno vlogo. In sicer je v privilegiranem položaju, da ni nekje na sredini omejitev finančnih pritiskov zaradi omejitev proračuna, podobno kot države, države članice. Racionalna raba farmacijskih izdelkov je pogosto po, povezana s proračunskim vidikom, odvisno pač od tega, kje ste, z katerega stališča gledate na to. Agencija, agenciji te vloge ni treba igrati. In seveda morate upoštevati tudi učinkovitost novih zdravil. Racionalna raba z vašega stališča pa je verjetno nekaj čisto drugega kot pri 27 agencijah na nacionalni ravni, kjer je direktor te agencije samo en korak za zdravstvenim ministrom. Tudi Združen kraljestvo, kolikor vem, je nice ali nice. Zdaj predmet precejšnje reforme. No, ampak, če se vrnem na to, kar je povedal Tomas Lundgren, omenjal je raziskave biomarkerjev. Ko bomo govorili o novih okvirnih programih za raziskave, moramo misliti tudi o tem. In ko govorimo o pomeri narejenih farmacijskih izdelih in ko govorimo o pravem, o resničnem zdravljenju. Jaz sem pravnica, nimam znanstvenega ozadja. Torej, če govorimo o zdravilu, moramo vedno govoriti tudi o temi, kot so biomarkerji pri raziskavah. Ko govorimo o raziskavah v zvezi z javnim zdravjem in o specifičnem zdravljenju za določene bolezni, ne glede na to, ali so to tudi bolezni, ki so specifične za določen spol, moramo govoriti tudi o biomarkerjih. Hvala, da ste omenili tudi informacije za bolnike. Tukaj se že dolgo borimo za nekaj takega. In še v zvezi s transparentnostjo oziroma preglednostjo, upravni odbor je že razpravljal o tem in vem, da moramo zagotoviti neodvisnost strokovnjakov tako v EMI kot v katerikoli drugi agenciji. Že gospod Dancetu, ki je bil tukaj pred vami, sem to omenila. EMA je v nekoliko boljšem položaju, zato ker veliko znanstvenikov z nacionalnih agencij delajo tudi kot profesorjev, delajo tudi kot profesori in In še na koncu, Tomas, res je, da je gospod Lajnen rekel, da je to verjetno v zadnji obisk v tem odboru. Verjetno je res in mo zato moram reči najlepša hvala, zelo sem vam hvaležna. EMA zdaj obstaja 15 let, en direktor jo je postavil na noge in 10 let jo zdaj oblikujete. In tako jo lahko rečemo, da je EMA neke vrste vaš otrok oblikovali ste jo, veliko razprav ste vodili, nismo mi bili vedno preprosti sogovornik, ampak danes vas lahko samo pohvalimo za delo, ki ste ga opravili, za vaš strok odnos, za skandinavski odkrit, jasen način ki, pogovora in razprave, ki ni bil preveč romantičen. In Martin, to sem morala reči. Vedno, kadar hvalimo Emo, moramo povedati, da gre za to zasluga Tomasu Lengrenu. Hvaležen sem vam in verjetno lahko govorim v imenu vseh, ki so spoznali Emo od znotraj in od zunaj. Ema je zdaj odgovorna agencija in prepričana sem, da bomo lahko Emo še kdaj pohvalili. Hvala. Hvala, Dagmar. Predlagam, da ji potem se zahvalite s kakšnim šampančkom ali kaj takega, glede na to, kakšna, kakšne pohvale smo pravkar slišali ali pa šopkom rož. Tudi vam izrekam dobrodošljico zastopniku. Evropskega parlamenta v odboru, v pravnem odboru. Še preden pa vi dobite besedo, bom dal besedo Lini McKevan, ki je naša poročevalka za farmakovigilanca. Naj najprej se zahvalim Emi za delo na področju farmakovigilance. Veliko pomoči smo dobili in tudi dobrih uh, nasvetov. Uh, o zakonodaji smo se dogovorili že v prvem branju, tako da sem zelo uh, vesela, da bodo določena vprašanja, vprašanja očinkovitosti tudi obravnavana v zakonodaji o farmakovigilanci, tako da bodo ljudje bolj pozorni na učinkovitost. Kot Dagmar tudi sama ne bom sestavljala tehničnih vprašanj, kajti o njih se lahko pogovorite z drugimi kolegi, ki se resnično ukvarjajo s temi temami, ampak uh, vprašanje zdravil v resničnem življenju, kot pravi Dagmar, seveda EMA ne more storiti vsega, ima določeno vlogo, ko registrira zdravila in zagotavlja, da so varna na trgu, ampak ko govorimo o problemu, da ljudje imajo več bolezni v poznih letih in jih potem zdravimo z zdravili, običajni zdravniki, domači zdravniki poskušajo razumeti, kako kakšna je interakcija med temi zdravili in pač poskušajo različne kombinacije in pravzaprav je od samih zdravnikov ali družin potem odvisno, kako določen problem rešijo. Ampak kakšna je rešitev za to? Kaj ti govorila sem strokovnjako iz ZDA pred nekaj meseci, ki mi je povedal, da v ZDA kljub temu, da imajo težave zaradi neobstoja zdravstvenega zavarovanja, imajo tudi veliko Eh, veliko sredstev, ki jih namenjajo za zdravila v zadnjih šestih mesecih človekovega življenja. Ne vem, kakšna je bila vsota, ki jo omenijo, ne vem, morda šest milijard dolarjev, ne vem. Skratka, ljudje umirajo, um, takrat uh, tudi jemljajo veliko zdravil. Ne gre za razumno uporabo zdravil takr, v takšnih primerjih. Tako da to je to, kar ste omenjali, velike investicije ki pa potem nimajo velikega donosa. Tukaj morda sicer to nekako sproži nov pristop do razvoja zdravil, ker gre za obvladovanje zdravil in zadnjih let ljudi. V zadnjih tednih smo govorili o Alzheimerjevi bolezni in slišali smo tudi o tem, kako lahko hrana vpliva na zdravljanje uh, te bolezni, pri čemer pa je premalo raziskav o tem in o morebitni um, vplivu življenja, življenjskega sloga in prehrane na to bolezen. Skratka, ne gre samo za denar, ampak gre tudi za donos na uložena sredstva v to vrstne raziskave. Nekaj, na moje, nekaj odgovor na moje vprašanje poznam sama, ampak vseeno jih bom zastavila. Naprimer, preglednost in javnost. Kajti imeli smo razpravo o pandemiji gripe in nekatere stvari so bile izrečene o preglednosti, ki po mojem mnenju niso bile prave. Nas lahko spomnite na to, kakšne so vaše zahteve do strokovnjakov, kaj zahtevate od strokovnjakov, ki delajo v EMI in ali lahko povete tudi kaj več o pristobinah, ki izberete in ali so te neodvisne od odločitev, ki jih potem spremlja upravni odbor EME. Kolegi, uh, med nami, nekateri so tukaj šele 15 mesecev in uh, kroži seveda veliko informacij, tudi napačnih informacij in zelo pomembno je, da včasih uradno povemo, kako te stvari delujejo in kako ste izboljšali preglednost, bodi si na področju uh, uporabe strokovnjakov ali pa na področju pristojbin. Hvala, Linda. Žal si zamudila danes našo razpravo o gripi H1N1, ki smo imeli danes zjutraj, ampak gotovo boš lahko uh, se po še pogovorila o rezultatih. Podraje. Hvala, predsedujoči. Seveda bi rada naslovila našega direktorja Eme in rekla, da že deset let dela na tej funkciji. In verjetno je občutil isto kot jaz. V desetih letih smo videli razvoj agencije. Prišlo je do razvoja, ki so ga priznali vsi. Vidimo veliko kredibilnost, ki je nekatere druge evropske agencije nimajo. Zato čestitke za vaše opravljeno delo na čelu te agencije in rada bi se navezala na to, kar je rekla Dagmar. Tudi jaz cenim to skandinavsko zauzetost. V zelovanju z vami vidimo zaupanje, zaupanje v informacije, ki jih redno omenjate in to je res pomembno, to ponavljam, ker je toliko stvari, ki bi jih lahko rekli, toliko lahko napak, toliko lahko dezinformacij in to je slabo, ko tu, v tem parlamentu, tu z vami ko smo tu vsi predstavniki agencij in vsi delamo v splošnem interesu in vsi imamo v mislih to idejo, da želimo zgraditi Evropo zdravja. To je ključnega pomena. In če mislimo, da bomo lahko zgradili to Evropo zdravja, potem to velja, ker lahko izhajamo iz dela agencije EMA. In lahko vam posem zaupamo in to vam moram reči, ker je toliko dvomov glede nekaterih strokovnjakov toliko grožen zaradi konflikta interesov in res potrebujemo popolno preglednost, tako da nikoli ne bo dvomov. Sama nikoli nisem dvomila v vaše delo v agenciji, to vam lahko rečem, lepa hvala in če sem iskrena, sem vesela. Sedaj pa naj se vrnem na oceno tehnologije zdravja, o tem ste govorili in omenjali ste nekatere elemente, recimo nacionalne agencije, ki lahko uporabijo zdravila, ki niso pokrita z autorizacijo, recimo če gre za določene doze ali indikatorje, ki niso poblašeni in tu lahko prihaja do zelo velikih razlik glede teh doz in to je lahko zelo resno in tudi sami ste izrazili bojazni, recimo pri zdravilu Avastin, ki naj bi ga uporabili za zdravljenje nekaterih vrst raka, ampak potem pa se uporablja tudi za eftemološke postopke, ko pa imamo tudi alternativne metode zdravljenja. Torej imamo takšne primere in tu se lahko res pojavi vprašanje in pomisleki. Pravite, da moramo sodelovati z nacionalnimi agencijami. Sprašujem vas, če pri vaših ukrepih v EMI imate podporo komisije pri tej temi? To me zanima. In kako sami želite razviti to evropsko ceno evalvacije zdravstvene tehnologije? Tudi, če boste vi zapustili EMO v prihodnosti, boste seveda potem prenesli to delo na koga drugega in zanima me vaše stališče o teh vprašanjih. Hvala. Merci, Hvala, Françoise. Sedaj pa Mišel Rivazin, poročevalec skupine A. Torej, to je poročevalka. Hvala, gospod predsedojoči. Pridružujem se kolegici. Res je, vsi smo pozitivni naklonjeni do tega. Tu smo ženske, ki podpiramo Evropo zdravja. Ampak kratko vprašanje imam za vas glede kakovosti znanstvenih ocen. Ali imate kakšen predlog za to, da bi izboljšali protokol znanstvene ocene? Naj vzamem za primer to polemiko glede tamifluja. Verjetno se spomnite, da so bile objavljene študije, ki so bile izdelane strani britanskega zdravstvenega žurnala in te študije so pokazale, da kar zadeva pomembnost in primernost tega tamifluja, da to izhaja iz informacij proizvajalca. In zato je bilo tako težko dobiti tamiflu. Kako imeti boljše znanstveno ocenjevanje pri nekaterih zdravilih, me zanima. Pogosto so države tiste, ki izvajajo to ocenjevanje. Drugo vprašanje, to se nanaša na hitre postopke. Kakšno je vaše stališče? ali si predstavljate, da bi to lahko rešili tudi na druga zdravila, ali pa je to za vas res izjemen postopek, ta pospešeni postopek dajanja na trg. Zadnje vprašanje. Glede upoštevanja okoljskega učinka zdravil. Kot veste, vse bolj ugotavljamo, da imamo stalno prisotne molekule in te molekule seveda vplivajo na okolje. To so lahko moteči dejavniki lahko vplivajo na odpornost bakterij ali je vaša služba pripravljena upoštevati učinek zdravil na okolje? Hvala. Merci. Ja, hvala lepa. Pa dr. Antonija Parvanova. Uh, hvala, gospod predsednik. Nisem se mogla oglasiti, nisem mogla priti že na samem začetku in ne vem, ali je bilo to vprašanje že zastavljeno ali ne. Ampak nanaša se na novo vlogo in nove naloge za vašo agencijo, ki smo jih predvideli v direktivi o farmakovigilanci in tudi v direktivi o boju proti ponarejenim zdravilom. Ali menite, da boste lahko obravnavali in obvladovali vse te nove velike naloge in ali boste lahko finančno to pokrili v svoji upravi. Hvala. Um. Tudi jaz bi imel vprašanje glede uporabnosti zdravil. Dagmar Rodberend je sicer to že omenjala v Nemčiji. Imamo zelo intenzivno razpravo o tej temi glede ocene zdravil, kaj je koristno, kaj ni koristno. Če sem prebral prave številke, ima Švica, je Švica odobrila kakšnih 2000 zdravil, mi pa v Nemčiji verjetno 20 tisoč eh, zdravil. Torej gre za zelo širok trg in z vedika stroškov je treba sedaj gledati, pogledati, kaj je dejansko koristno in kaj nekoristno. In pišejo, da številni nova zdravila nimajo dodatne koristi, dodatne vrednosti, da veliko že uh, obstaja in zgolj iz marketinških razlogov potem prihaja na trg strani eh, podjetij. Seveda sama nis, sam nisem strokovnjak za to, ampak rad bi slišal vaš komentar. Gospod Lemer, vi ste naš eh, zastopnik, predstavnik EME, kaj pravite o njenem delu? Gospod predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, jaz sem član upravnega odbora in kot tak sem zelo zadovoljen, da lahko spregovorim nekaj besed ob upokojitvi direktorja Evropske agencije za zdravila. Tomas Lengren je bil izvršni direktor od leta 2001. Dva mandata je služil Evropski uniji v enem od najbolj razboljivih obdobij in na najbolj zanimivem delovnem mestu. Od leta 2001 je Ema zrasla, iz najstnika je postala odrasla agencija pod vodstvom Tomasa Lengrena. On je bil gonilna sila na vodilnem mestu v agenciji, ki je postajala vedno pomembnejša na svetovni ravni. Veliko krat smo bili deležni pritiska Evropskega parlamenta in zato smo spostavljali nove komisije, naprimer tudi komisijo za napredne terapije in vsi ti naši odbori ali komisije so bili nujni, če smo želeli izpolniti potrebe za vedno, po vedno večji po vedno večjem povpraševanju po zdravilih v Evropi. Večino zdravil vemo, da se danes uporablja nenamensko in racionalna raba je zato tako pomembna, pomembno vprašanje. To so izzivi, s katerimi smo se soočali. Tomas Lengren kot izvršni direktor, moram priznati, je opravljal odlično delo. Ne smemo pa pozabiti na to, da agencija, kot je EMA, ne more sprejemati kar tako in vedno pravilnih odločitev. To je bilo vprašanje enega izmed vas. In vseh odločitev ne more, se ne more sprejemati soglasno. Vseeno pa mora izvršni direktor se soočati in tudi se je soočal kolikor se je najbolje vedel in znal in se na podlagi tega odločil. V svojem uvodu je obravnaval prihodne vprašanja, kot je globalizacija, regulatorni organi in transparentnost. O teh temah smo v pravnem odboru že veliko govorili in še bomo. Za zaključek. bi seveda z veseljem odgovoril na številna vprašanja, ki ste jih postavili, ampak naj rečem, da je farmakologija znanost o verjetnosti. Ljudje in fiziologija in patofiziologija so zelo zapletene stvari. To moramo upoštevati in če se vrnem na vaše vprašanje, vedno se pritožujem, da je premalo študij narejenih, na področju ženskih bolezni. Vse klinične študije, ki so bile opravljene, so bile narejene 20 let nazaj, ampak na, predvsem na moškem delu prebivalstva. Potrebujemo klinične študije na skupinih, skupinah žensk in skupinah moških, kajti različno spola delujeta različno in na različne načine. To je eno od pomembnih vprašanj v prihodnosti. In če se vrnem na konflikt interesov ali na vzkrižje interesov, o tem upravni odbor veliko razpravlja. Temu parlamentu želim povedati, da ne želi, živimo v praznem svetu in ne v idealnem svetu. Potrebujemo znanstvenike in raziskovalce če pa znanstvenik ne bo povezan z neko industrijo, s svojim sektorjem, potem ne more biti dober znanstvenik. Ne moremo preprosto opustiti sodelovanja z ljudmi zaradi tega, ker imajo stike z industrijo. To je seveda zelo občutljivo vprašanje, ko gre za naskrižje interesov. Zato Prizadevamo pa si, da bi pridobili strokovnjake, ki jih EMA nujno potrebuje. Na koncu naj še povem, da je Tomas Lengren izjemen človek, opravljajo odlično delo kot izvršni direktor. Evropske unije lahko samo čestitamo, da je gospoda Lengrena izvolila na to delovno mesto. Tomas, hvala za odlično opravljeno delo. Yeah. Ja, Hvala. Preden pa vas povsem spustimo iz našega kroga, gospod Lundgren, morate odgovoriti na nekaj vprašanj. Najlepša hvala za te prijazne besede. Preden odgovorim na vsa vprašanja, bi se zahvalil Dagmar za vso podporo Eh, ki mi jo je skazovala v teh letih. Resnično upam, da boste še naprej eh, podpirali agencijo, tudi ko mene več tam ne bo. Tudi vam, gospa Grostet, najlepša hvala za vso vašo podporo v vseh teh letih. Tudi Linda, tudi vam se zahvaljujem za vašo podporo v zadnjih letih glede svežnja o farmakovigilanci. Naj poskušam razložiti način, kako je izgrajen regulativni sistem, tako da boste razumeli mehanizem ocenjevanja glede zdravil in njihovih koristi. Odkar je prišlo do regulative po svetu, je industrija tista, ki izvede največ študij in to vnaprej. Ni nekega javnega telesa, ki bi lahko financiral vse študije, ki so potrebne za dajanje na trg zdravil. Tako da to ni nekaj unikatnega za Evropo ali za Evropsko unijo, gre za nekaj, kar se dogaja po vsem svetu, tudi drugot, Koreji, Kitajski, Indiji, po vseh državah po vsem svetu. Skratka, osnovni kriterij je, da mi določamo zahteve, industrija jih mora izpolniti in mora tudi potem izvesti te študije. Te študije so potem predmet naše ocene in mi smo tukaj zelo kritični. In to je način, po katerem te stvari potekajo. Ko gre za financiranje regulativne agencije, tudi to je model svetovno priznan, da to niso javna sredstva, temveč da gre za pristojbine farmacevtske industrije, pristojbine iz ulog in vse evropske pristojbine. Tako da tukaj nismo edini pri tem finančnem modelu v Evropski uniji. Zdaj se zastavlja vprašanje, kako bomo lahko zajamčili, da pristojbine industrije ne bodo vplivali na naše vrednote, na naše ocene tukaj je treba zelo skrbno preučiti našo organizacijo in kako se razdelijo vloge in pristojnosti po našem sistemu. In lahko bi vsem od vas zagotovil, da ne obstaja nikakršna možnost, da bi pristojbine, ki so plačane Andreja Supotu, ki je vodja administracije, vplivale na odločitev eh, poročevalcev ali odbora način, kako mi zagotavljamo kakovost, je zelo robusten. Verjetno gre za najbolj robusten sistem, ki obstaja na svetu. Naj pojasnim, zakaj. Kot prvo, imamo vlogo, ki pride v centraliziran sistem pooblastil, ta vloga preide zdravstvenemu odboru. Ta odbor potem ima enega predstavnika na državo članico, ki ga imenuje vlada države članice in zastopa državo članico v tem odboru skupaj potem odločajo o tem, da se imenuje poročevalec. In poročevalec potem je pristojen za to, da oceni vloge, ki, oziroma vlogo, ki prispe iz podjetja. In tu ni le en poročevalec. Imamo dva poročevalca, ki neodvisno drug od drugega upravita to oceno. Ta ocena je, se izvede v Franciji, v Združenem kraljestvu, v Nemčiji znotraj nacionalnih agencij. Potem se rezultati vrnejo v odbor in pred odborom potem se ta poročila obravnavajo in pretresajo tudi strani drugih članov odbora, ki zastopajo ostale članice, države članice Evropske unije in oni potem dajo povratne informacije poročevalcema in poteka odprta in pregledna razprava v odboru o tem. In Na podlagi te razprave se zastavijo vprašanja podjetju. Podjetje potem odgovori na ta vprašanja in znova se ta vprašanja ocenijo. Oceni jih poročevalec. Poleg tega smo uvedli sistem zagotavljanja varnosti z ekipo vrstnikov. Torej, poleg dveh poročevalcev, ki upravita neodvisno oceno, imamo ekipo vrstnikov, torej tako imenovani peer review, ki kritizirajo poročilo o oceni, ki ga pripravi poročevalec. Potem pa imamo še svetovalne skupine znotraj neodvisne akademske skupine, ki jih povabimo k obravnavi visoke znanstvene, visokega znanstvenega pomena. In potem končno odločitev o uravnovesju, uravnovešenju tveganj in koristi oceni zadnji, sve, zadnji odbor. Skratka, ta sistem je zelo edinstven in vsi nam priznavajo, kako v sprejemanju odločitev Evropske unije. Kljub temu pa zdaj skušamo izboljšati naš proces sprejemanja odločitev, tako da odbor zdaj skuša preučiti, kako bi lahko izboljšali metodologijo ocenjevanja tvegan in koristi, kako bi lahko uravnovesili vidike koristi in varnosti. In to je razprava, ki ne nehno poteka zato, da bi izboljšali naš način delovanja. Torej, pristojbine so plačane vodi administracije in je nemogoče, da bi te pristojbine lahko vplivali na proces odločanja. To se ne more zgoditi, tako da tukaj ni nobenega tveganja. To sem želel povedati dovolj jasno. Potem je tukaj vprašanje preglednosti. Mislim, da sem se tega že dotaknil v svoji predstavitvi. Imamo dobro namero, želimo biti pregledni. Ko je prišlo do pandemije, smo resnično bili pregledni. Objavili smo poročo, poročilo in to vsak teden, posodobljeno poročilo o vsem, kar se je zgodilo z farmakovigilanco in poročilom. Vse to je bilo objavljeno na naši spletni strani, tudi vsi vidiki stranskih očinkov, ki so bili znani. Na zadnjem upravnem odboru smo podali nov predlog za dostop do informacij in to bomo zdaj začeli izvajati. To pomeni, da bomo vse več informacij objavljali in odločili bomo tudi oziroma dali bomo javni dostop do podatkovne baze o farmakovigilanci tudi eh, podatkovno bazo o kliničnih testih bomo posodobili vse to bo torej objavljeno naslednje leto vsi klinični preskusi, ki potekajo v Evropski uniji in tudi njihovi rezultati bodo objavljeni. Tako da dejansko skušamo storiti veliko napredka pri preglednosti. Skušamo zadostiti vsem zaprosilom, ki jih prejmemo. Ampak moram povedati, da nekatera od teh zaprosil zahtevajo cel mesec časa ene osebe, da bi lahko zbrali potrebne informacije in jih objavili. Tako da, če dobimo preveč teh zaprosil, verjetno lahko eh, s tem zablokiramo delovanje agencije. Vendar pa smo proaktivni, tako skušamo sedaj nekako zasnovati pretok informacij, da bi lahko informacije objavili že, ko stopijo v samo stavbo agencije. Vendar pa zato potrebujemo tudi podporo farmacevtske industrije, ki je zelo kritična do tega, da objavljamo nekatere od njihovih gradiv. Tukaj pa skušamo zdaj storiti korak naprej in Sklep je, da bomo objavili poročila o kliničnih študijah, tega prej nismo počeli. Eh, Varoh za človeka pravice z Evropske unije nas je to zaradi tega kritiziral in zato smo sedaj to popravili. Ko gre za navskriže interesov, smo to vse čas zelo skrbno obravnavali. Imamo politiko glede preprečevanja navskriže interesa, ta politika je zelo robustna, zdaj pa se je upravni odbor od, od, eh, celo odločil on za novo politiko preprečevanja navskrižja interesov. Torej imamo zelo številne interne postopke, vsi sestanki znotraj agencije se lahko začnejo šele, ko so vsi strokovnjaki podali izjavo o obstoju navskrižja interesov. Če slučajno kdo ima oziroma je v navskrižju interesov, se tega sestanka ne sme udeležiti. Ta proces bo začel uh, veljati z začetkom naslednjega leta in to bo vsekakor ukrepilo naš način preprečevanja noskrižja interesov. Ampak kot je dejal profesor Lemer, ni možno, da bi dobili strokovnjaka, ki nima nikakršne povezave s farmacevtsko industrijo. Naprimer, pomislite na napredne terapije, na celične terapije, inženiring tkiv in tako naprej. Vse te raziskave so bolj ali manj financirane strani farmacevtske industrije. In če naj imamo pri svojem delu tudi strokovnjake in potrebujemo jih pri svojem delu, um, na, na skrižje interesov želimo obvladovati, torej raven na skrižje interesov smo določili in tudi uh, njihovo vplivanje na odločanje smo omejili. Tako da, če že bi želeli vplivati na znanstveno razpravo, lahko sprejmemo določeno mero naskrižja interesov in to bomo tudi javno povedali, razkrili, tako da bo o tem seznanjen vsak. Tako se bomo torej lotevali teh stvari, ampak lahko vam zagotovim, da so nova pravila glede preprečevanja naskrižja interesov zelo stroga. Potem je tu še vprašanje glede ocene zdravstvenih tehnologij. Kot prvo bi povedal, da je tukaj to vprašanje sestavljeno iz dveh delov. Prvo je vprašanje, kaj lahko storimo v okviru obstoječih pooblastil, ki jih ima EMA danes. Zato smo sprožili tri dejavnosti, na katerih delamo. Prva dejavnost je ta, da smo uh, povabili k nam organe za oceno znanstvenih tehnologij, tako da poskušamo sedaj dobiti paralelne informacije, tako da bi lahko uskladili način, kako zahtevamo, kako določamo zahteve do kliničnih študij, tako da industriji ni treba podvajati kliničnih študij. Kot drugo, skušamo izboljšati informacije, ki jih imamo znotraj naših poročil IPAR, torej o javnih poročil. Skratka, ti organi imajo več informacij, ko preučujejo stroškovno učinkovitost naših odločitev. In imamo dolg spisek tega, kar želijo im, eh, re, prebrati iz poročil IPAR in upamo, da bomo v nekaj mesecih lahko nadgradili IPAR z vsemi temi informacijami, ki bi jih želeli imeti organi glede zdravstvene tehnologije. Tretje vprašanje je zadeva vprašanje, ko je zdravilo že na trgu in ga spremljamo na trgu. Tukaj imamo načrte za obvladovanje tvegan, zaprošamo za študije, predvsem pa se osredotočamo na varnost. Medtem ko organi za zdravstveno tehnologijo se posvečajo učinkovitosti. Uh, Če pa želite uporabiti isto študijo za to, da bi uh, obravnavali tako varnostna kot učinkovitostna vprašanja, bi lahko dosegli nekaj, kar ne bo stalo še več denarja. Torej, tako bi prihranili sredstva industrije. Na ta način skušamo racionalizirati registracijo in ob, eh, pooblastila za zdravila. To je torej, kar počne agencija. Potem pa imamo še tukaj politične vidike, za katere so pristojne ustanove, Evropska unija in nacionalni organi. Kako bodo potekale ta, eh, ta dovoljenja? Ali bomo še naprej delovali brez metodologije, še vedno brez standardizacije, brez terminologije in bo še vedno vse skupaj odvisno od držav članic ali pa menimo, da je tukaj potrebna določena usklajenost na evropski ravni. Dogovor glede tehnologije, da vemo, o čem govorimo, dogovor glede metodologije, da vemo, kakšna je vrednost kakšnega postopka in kako ocenimo vrednost nekega izdelka ali pa zdravila, ali to bomo počeli na ravni Evropske unije brez povezanih stroškov le terapevtski vidik. Če torej na to vprašanje morajo odgovoriti politiki. Komisar Dali je rekel, da bo sprožil določene pobude na to temo. Mislim, da je v govoru, ki sem ga poslušal, rekel, da bo po novem letu predstavil poročilo oziroma sporočilo o oceni zdravstvenih tehnologij. Če se bo to počelo na evropski ravni, je treba skleniti, kdo bo to počel in kako. Tudi to je politična odločitev, ki jo bo treba sprejeti v prihodnje. In to bo presegalo moj mandat. Torej, namreč sam se omejujem na pravne zahteve, ki jih mora danes izpolnjevati agencija. Aha, Tamil Flu. Ja, kot vedno je to zelo zanimivo vprašanje. Ko gre za vrednotenje zdravil, imate običajno veliko študij in odbor vedno bo preučil vse te študije. Ko zdravilo pride na trg, štud, se, ob, dobimo študije in izkušnje, dobimo veliko rezultatov, ki pa so si pogosto na vzkrižni. In vprašanje oziroma naša težava je, da moramo te študije vse čas ocenjevati in preučevati njihovo relevantnost tako da bi sploh vedeli, ali ta študija odgovarja na tista vprašanja, ki nas zanimajo. Pogosto pride do nasprotujočih si študij. Ko pa potem študija, eh, odbor preuči vse te študije, pripravi splošno oceno glede, kre, do, eh, glede moči, kakovosti študija ali ima kakšne pomankljivosti ali ne. In potem je združ, treba združiti vse te študije, da bi prišli do skupnega zaključka glede rezultatov. In tak proces je potekal tudi v primeru Tamilfluja. In lahko vam povem, da odbor še vedno meni, da je razmerje med koristmi in tveganji še vedno pozitivno. In številne študije eh, so pač pozitivne, druge negativne, vse čas jih moramo eh, vrednotiti, preučevati, obravnavati njihovo kakovost in jih potem upoštevati pri ocenjevanju zdravil. In lahko vam povem, da je naš odbor pri tem strokoven, kajti mislim, da imamo najboljše strokovne znanje iz vse Evropske unije. In mojim sodelavcem v tem odboru resnično polno zaupam. Najlepša hvala, gospod direktor Lundgren. Mislim, da lahko tudi jaz zdaj v imenu celotnega odbora se vam zahvalim za desetletno delo. Priključujem se vsemu, kar so povedali moji kolegi in kolegice. Dagmar vas pozna že deset let, François Gronstedt tudi. Uh, Um, jaz sem vas bolj ali manj tesno spremljal v zadnjem letu in dejansko Ema v Londonu je paradni zgled za ocenjevanje in dovoljevanje zdravil. Lahko smo ponosni na to agencijo, gre za agencijo, ki določa svetovne standarde. Zahvaljujem se tudi našemu predstavniku EMI, profesorju Lemanu in prosim, prenesite tudi našo zahvalo vašim sodelavcem v Londonu. Slišal, da smo vam uh, vaše skandinavske lastnosti pomagale premagati številne ovire, ki so vam stale na poti in vsekakor smo izrazili veliko priznanje za vaše upravljeno delo in tudi po 31. decembru 2010 vam seveda želimo vse dobro, karkoli boste že počeli. Vaše strokovno znanje, vaše izkušnje so vsekakor nekaj, kar bodo kar bo zelo pomembno tudi v prihodnih letih. Najlepša hvala, da ste prišli med nas. Naša razprava je bila zelo zanimiva. Naš odbor bo še vedno vam stal ob strani, vam bom še vedno pomagal pri novih izzivih, ki bi nastali v vašem sektorju. S tem zaključujem današnjo sejo. Znova se bomo videli 29. novembra ob 13. uri, ob 18. pa pridajo v to dvorano koordinatorji za svoje zasedanje. Najlepša hvala.